So, good morning, colleagues. Uh... Dobro jutro, kolegi. Eh, dobrodošli tukaj na sestanku. Začeli bomo s točko 13, letno poročilo o politiki konkurence. To je pomembno letno poročilo, ki ga obravnava naš odbor. Potem bo poročilo šlo tudi na plenarno zasedanje. In uh, kolikor vem, bo današnja razprava druga razprava. Mislim, da je srečanje potekalo tudi prejšnji teden v Strasburu, ko so poročevalci v senci pripravljali kompromise. 221 predlogov sprememb je bilo vloženih in prosil bom gospoda Ramona, našega poročevalca, da spregovori. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V veliko veselje mi je, da lahko danes obravnavamo to poročilo kajti pogajanja potekajo zelo konstruktivno. Predlogi sprememb so v veliki večini dobri in tudi eh, seja poročevalcev v Senci v Strasburgu je bila izjemno pozitivna. Torej, eh, vse to mislim, da bo vodilo k dobremu poročilu. Razlog za to je tudi ta, da se politične stranke strinjajo, da politika konkurence Evropske unije dobro deluje in da Evropska komisija in njeno delo k temu v veliki meri prispevata. Zaradi tega smo se znašli v čudoviti situaciji, ko lahko razmišljamo o prihodnosti politike konkurence in eh, za tem se ukvarjajo tudi velika večina predlogov sprememb. Osrednja tema pri tem je, in o tem bomo razpravljali pri naslednji eh, seji poročevalcev v senci, digitalno področje, torej gre za politiko konkurence v digitalnem svetu in eh, tukaj se srečujemo z izzivi, ki jih v klasičnem okolju ne poznamo recimo eh, združitev eh, WhatsApp in Facebook, eh, torej dve veliki podjetji sta se združili v še večje podjetje. In eno izmed podjetij ponuja skor brezplačne storitve in zaradi tega tega podjetja ne moremo obravnavati z običajnimi pravili politike konkurence, kajti nima nobenega tržnega deleža vendar pa moramo kljub temu oceniti, eh, kakšen je vpliv eh, tega podjetja na trg. Poleg tega je potrebno zaščititi uporabnike. Razpravljali bomo tudi o drugih eh, področjih. Gre tudi za različne spletne platforme za prodajo hotelskih sob. Potem je tukaj razvoj telekomunikacijskih omrežij in pa oskrba podeželskih območij v javnem interesu. Kaj ima prednost javni interesi ali eh, pa dobro delovanje trga, tržno gospodarstvo. To so torej različne teme. Potem pa je tukaj še ključno vprašanje v tem poročilu in sicer ali bi morali spremeniti eh, politiko konkurence, pravo na področju konkurence, ki že tako zelo dobro deluje, ali bi morali to področje še širše zastaviti, kot eh, recimo v primeru spletnih platform. Pomislimo samo na Brexit in e, politično propagando, ki naj bi potekala ravno preko teh spletnih platform. Vprašanje pa je, ali je politika konkurence za to pravi okvir ali pa bi bilo slabše, če bi to področje razširili in zajeli tudi druge teme. mogoče pa bi s tem eh, zagotovili dodatno zaščito demokracije. Tukaj gre za različna področja, za različne panoge. Kot eh, predstavnik zelenih pa bi rad izpostavil tudi temo z področja gospodarstva, ki jo bo ravno tako potrebno obravnavati. V zadnjih 30 letih se je eh, povečal odstotek eh, semenarnic in sicer z 12,5 na več kot 60 odstotkov, na 62 odstotkov. Torej, tukaj ne gre zgolj več za tržno temo, ampak eh, je potrebno razmisliti tudi o koncentraciji in prisotnosti teh podjetij na trgu. Torej, Potrebno je razmišljati tudi o tem, eh, ali ne bomo z dodajanjem dodatnih področji razvodenili eh, prava na področju konkurence. Potem pa bi se zahvalil tudi vsem poročevalcem v senci. Hvala lepa. Thank you very much indeed, um, eh, Mr. Hvala, gospod Raymond. Zdaj pa bodo spregovorili poročevalci v senci. Najprej gospod Gunnar Hrtmark v imenu e LS. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala poročevalcu za to poročilo, pa tudi za začetek eh, razprav. Mislim, da imamo veliko priložnosti, da lahko prispevamo k temu poročilu, da bo relevantno in uspešno. No, bom povedal par stvari eh, z moje oziroma naše strani v ELS. Eh, zavarovati in braniti moramo integriteto komisije v zvezi s tem, kako se ukvarja s konkurenco. Mi nismo tisti, ki bomo rekli, kako naj komisija postopa. Eh, ne bomo niti usmerjali njihovega mnenja ali pa politizirali njihovih stališč v zvezi s konkurenčnostnimi pravili. Braniti moramo neodvisnost komisije pri politiki konkurence in s tem branimo tudi politiko konkurence samo. To je eden od najbolj instrumentalnih faktorjev oziroma eden pomembnih dosežkov Evropske unije. Mogoče pa je še bolj pomembno to, da zagotovimo priložnosti za uh, nove vstope na trg in v gospodarstvo in to v vse sektorje. V tem pogledu mora politika konkurence upoštevati celotno gospodarstvo. Mislim, da komisiji ne moremo govoriti, um, pogledajte to in to, ampak uh, Lahko pa upozorimo naprimer na nove korake na energetskem trgu ali kaj podobnega. Naj si komisija ogleda uh, trg energetike. Eh, če tam prihaja do kakšnih prevlad. Včasih smo bili presenečeni, da komisija ni bila tako zelo aktivna na teh področjih. Želimo si, da bi bili aktivni pri vseh temah, ki so relevantne. In v svojih predlogih sprememb eh, pišemo tudi, da ne želimo vplivati na komisijo v zvezi s tem, kakšna politična stališča bo zauzela. Eh, podnebna stališča, okoljska, eh, gospodarska in tako naprej. Mi smo odgovorni za pripravo zakonodaje eh, in za upoštevanje socialnih, okoljskih in drugih dejavnikov, o katerih se odločamo na evropski ravni. Komisija mora potem ukrepati na teh področjih, ampak mi jim ne moremo reči, kje naj bodo bolj aktivni. Eh, radi bi povdarjali tudi potrebo po mednarodnem sodelovanju. Ukrepati moramo proti tistim vladam, ki uporabljajo davčne politike zato, da izkrivljajo konkurenco. Povdarjamo pa tudi to, da so davčne politike v nacionalni pristojnosti in tudi tukaj komisija ne more odločati ali pa Evropska unija nasplošno. Zadovoljni smo s prvimi koraki v pogajanjih in mislim, da če bomo spoštovali to spoštovanje, oziroma če bomo upoštevali spoštovanje neodvisnosti komisije in če bomo upoštevali to, da je konkurenca dinamična in če bomo olajšali nove vstope v digitalno gospodarstvo, na digitalne platforme, ali pa eh, v bančništvo ali na finančne trge, v energetski sektor in tako naprej, eh, eh, potem bo to dobro in mi jih moramo voditi, povedati moramo, da si želimo boljše, več konkurence, to je dobro za državljane, za potrošnike in za dinamiko evropskega gospodarstva. Hvala. Hvala, gospod Hökmark. V imenu socialistov in demokratov je poročevalec v senci, gospod Zani. Izvolite. Uh, <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči. Kot smo že slišali v prvi razpravi, mm, se zdi, da bo to okolju prijazno poročilo in zato skupina SND nima težav z glavnimi linijami gospoda Raimona. Mi kot socialisti se osredotočamo na to, da bomo predloge sprememb vlagali predvsem v zvezi s temami, ki so pomembne za okolje in za ljudi. Eh, naj omenim nekaj takih vprašanj. Eh, davki so ena takih tem. Vemo, da so davki v nacionalni pristojnosti, ampak Eh, imajo pa davki tudi evropske vplive in tudi prejšnji govorec je to povdaril. Včasih vlade tudi igrajo igrice na področju davkov, zato da izkrivljajo konkurenco. Potem še eno področje, ki je za nas pomembno, je digitalizacija, to so tudi telekomunikacije. Pa letalstvo je pomembno področje ki nas zelo zanima. In pa primeri državne pomoči. Mm, tudi iz tega se lahko naučimo kar nekaj lekcij. No, na koncu pa bi rad omenil še nekaj, kar sicer ni področje oziroma tema, ampak eh, funkcionalno gledano bi si želeli, da bi Eh, parlament imel bolj relevantno vlogo pri tem. Torej, da bi imeli možnost soodločanja. Rad bi povdaril tudi to, da je treba omeniti različne vidike politike konkurence. Eh, ampak to ne pomeni, da bomo presegli. Eh, svojo pristojnost. Eh, naši predlogi sprememb so vsi tesno povezani s konkurenco in vsi imajo za namen to, da se olajša življenje državljanov. Mi kot socialisti menimo, da je to pravi pristop. Upamo tudi, da se bodo stališča različnih političnih eh, strani na naslednjih sestankih zbližala. Pri tem delu lahko računate na nas. In eh, za nas je pomembno res to, da eh, delamo v interesu ljudi. Pa še na nekaj bi vas spomnil, gospod predsedujoči, eh, naše politične prioritete v zvezi s politiko konkurence so spodbujanje inovacij, rasti delovnih mest, potem pomembna je zaščita potrošnikov in pa okrepitev trga. Predvsem imam v mislih energetsko unijo in pa digitalni enotni trg. Hvala. Hvala, gospod Zani. Ali je tukaj kdo iz IKR? Nikogar ni. Alde? Tudi iz Alde ni nikogar. Iz Gue pa je prisotna gospa Lopez Bermeho. Izvolite. Hvala. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu gospodu Rejmonu za njegovo delo. Rada bi tudi povedala, da da gre za zelo zapleten dosje. Treba je urediti določena področja, eh, kjer prihaja do zelo različnih mnenj, eh, predvsem v zvezi z področjem delovanja evropske politike konkurence. Mislim, da moramo priznati vsaj to, Eh, da smo vse skupine zadovoljne z delom komisarke za konkurenčnost. Mm, ta komisarka ima tudi zelo tesne odnose z našim odborom in to je pohvale vredno. Moram pa povedati, da eh, sporazumi, ki se še načrtujejo, eh, da se zdijo v začetni fazi zelo težavni težko jih bo doseči. Zakaj? Ehm, sprašujemo se, kakšna naj bi bila politika konkurence in ker imamo različna mnenja, težko napredujemo pri konkretnih stvarih. Tukaj bi rada poudarila dve konkretni zadevi glede politike konkurence in mislim, da bi to morali upoštevati raznolikost eh, politike konkurence pri definiciji in pa pri eh, funkciji te politike. Ta politika je zelo odprta za spremembe in zato eh, je ne moremo obravnavati kot da bi bila fiksna, treba je upoštevati te variabilnosti. In poleg tega imam tudi občutek, da preveč ustrajamo pri tem, da bi politika konkurence morala biti nekaj tehničnega. Ampak to je po mojem mnenju eh, v samem središču političnega procesa v Evropski uniji. No, naj to povem na bolj preprost način. Nič bolj političnega ni kot eh, politika konkurence. Zato te politike ne smemo izprazniti, ne smemo ji odzeti kompetenc in pristojnosti. In eh, tudi ne smemo vzeti pristojnosti parlamentu v zvezi s tem. Parlament je tisti, ki uh, Eh, mora tukaj intervenirati, ki mora tej politiki dati pravo usmeritev. Prepričani smo, da parlament prek svojih ukrepov lahko eh, zagotovi spoštovanje javnega interesa in eh, pri konkretnih stvarih bomo mi še naprej dejavni, naprimer borili se bomo proti monopolom na energetskem področju, potem Eh, proti visokim eh, cenam, ki obsojajo ljudi na revščino, potem eh, proti špekulacijam se bomo borili in prizadevali se bomo za to, da bodo od ukrepov imeli koristi predvsem potrošniki in kmetje. Mi lahko nekaj naredimo na tem področju, lahko zmanjšamo vrzeli, ki obstajajo med državami članicami oziroma na evropski ravni lahko tudi ozavestimo državljane. In treba je upoštevati tudi eh, digitalne vidike, ki bodo v prihodnosti postajali še vse bolj pomembni. Um, to poročilo ne sme izgledati kot eh, neko božično drevesce eh, polno želja, ampak lahko pa parlament zagotovi, da bo njegovo ukrepanje v političnem procesu res učinkovito. Izvor politike konkurence je preprost. Eh, treba je bilo ukrepati eh, pri primerih izkrivljanja trga. Eh, mi smo ehm, večkrat že želeli urediti stvari v korist državljanov in to, to bomo počeli še naprej. Poročevalec lahko pri svojih prizadevanjih računa tudi na nas. Hvala. So, Hvala. Je prisoten kdo iz ENF? Ne. Dobro, potem pa eh, Catch the Eye, gospod Švab eh, bo spregovoril v imenu skupine ELS. Eh, hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Najprej želim čestitati poročevalcem in poročevalcem v senci. Mislim, da je poročilo dobro, prav tako predlogi sprememb. Mislim, da. Eh, eh, se torej v grobem strinjamo. Rad bi pa izpostavil nekaj predlogov sprememb, ki se mi zdijo zelo pomembni, predvsem v širšem pogledu. 39. Eh, predlog spremembe je podoben 37. ki ga je vložil naš poročevalec v senci Hökmark. Gre za to, zakaj pravzaprav sploh gre pri um, politiki konkurence. Mm, Mm, ne gre toliko za eh, socialne pravice, eh, ampak za to, da trg deluje, da trgi delujejo tako, kot morajo. In to bo potem eh, najbolje za vse, tako za okolje, kot za ljudi, za potrošnike in vse sodelujoče na trgu. Zato prosim, da podprete ta predlog spremembe. Potem o še eni točki, ki jo želim izpostaviti, je že govoril tudi Mihel Rajmon. Mi eh, še vedno zaostajamo pri digitalnih inovacijah, še vedno eh, lovimo tukaj najbolj napredne družbe in mislim, da ne smemo regulirati vsega naenkrat. Eh, tukaj si lahko vzamemo to svobodo. Moramo pa biti dovolj odločni, da naredimo naslednji korak. Mislim, da je komisija tukaj že naredila korak naprej. Eh, torej ni preveč zadržana, hkrati pa tudi ne smemo biti preveč eh, zadržani. Eh, tukaj s tem so povezani predlogi spremembe 54, 55 in 86. Mm, torej, ocenovali bomo situacijo v elektronski trgovini, ukvarjali se bomo s platformami pri politiki konkurence in tako naprej. In no, o tem govorijo tudi ti predlogi sprememb. Rad bi pa um, malo pritisnil na države članice, naj izvajo evropsko zakonodajo. Imamo tudi direktivo o odškodnini. Uh, Ta se je že prenesla v nacionalno zakonodajo, ampak še vedno prihaja do zamud in se direktiva ne izvaja. Tako da, če bo pri izvajanju prihajalo do zamud, potem na tem področju ne bomo mogli biti učinkoviti. Eh, mislim, da je naš poročevalec v Sence upravil tudi odlično delo pri strategiji za telekom. Eh, še vedno eh, bodo obstajala konkurenčnost na vprašanja in dvomi, če ne bomo prešli na uh, ustrezne sisteme pri telekomunikacijah. Pa še eno vprašanje bi imel za poročevalca in pa tudi za komisijo pri klasični politiki konkurence kartelov prihaja zdaj do znižanja kartelov, do zmanjšanja števila kartelov. Mene pa zanima, ali je temu res tako. Ali pa obstaja samo manj možnosti za organe konkurence, da bi te kartele odkrile, oziroma da bi jih ti organi odkrili. E, vidimo, da je kartelov več, včasih imamo občutek, da jih je več, po drugi strani dobivamo podatke, da jih je manj. In zanima me, kakšna je dejanska situacija. Eh, torej, to vprašanje za konec z moje strani. Hvala. Hvala. Želi še kdo spregovoriti? Mogoče bi še sam nekaj povedal. Politika konkurence je v središču enotnega trga, delujočega enotnega trga trg ne bo učinkovit, če ne bomo imeli ustrezne politike, ki bo to podpirala. Strinjam se s prejšnjim govorcem, eh, ki je rekel, da se je treba kartelov znebiti zavedno. Ampak eh, na današnjem trgu je težko najprej sploh razumeti, kaj je kartel in kaj ne. Tradicionalno razumevanje se je spremenilo. Potem še moja druga pripomba pri politiki konkurence gre tudi za to, da se nacionalne organe za konkurenco oziroma nacionalne pristojne organe eh, pozove k temu, da so bolj proaktivni v državah članicah, kjer delujejo. Eh, tako se lahko spodbuja tudi izvajanje evropskih pravil po posameznih državah. Eh, in na ta način bomo zagotovili, da se bo politika konkurence izvajala v državah in to na jasen način, tako da bodo to lahko vsi videli. Zato pa moramo vzpostaviti minimalne pravne standarde, eh, ki so že bili vzpostavljeni, to vsi pozdravljamo, ampak več bo še treba narediti na tem področju. Bolj bo treba spremljati organe konkurence po državah članicah. Pa še nekaj bi rad povedal, Mm, DG Komp eh, in komisija sta upravila pomembno delo. Eh, obravnavala sta primere, ki so res vplivali na enotni notranji trg. Eh, potrebujemo pa um, začetek, proces in pa konec. Um, in Eh, potrebno je, da ti eh, primeri tudi pridejo do ustreznega konca, tako da bodo ljudje videli, da Evropska unija ukrepa. Nekateri primeri so pred sodiščem. Torej, ta proces mora imeti začetek in konec. Eh, potem pa izbor teh primerov. To pa mora biti narejeno na uh, ustrezen način, tako da bo to koristilo celotnemu evropskemu gospodarstvu. Tudi čas mora biti primerno izbran. E, ne želimo nekega arbitrarnega postopka. E, včasih smo preveč kritični do DG Komp, e, ampak to pa mislim, da bi morali upoštevati. Zdaj bom besedo dal še komisiji, potem pa spet. Eh, poročevalcu, gospod eh, Lichtenberg, v imenu komisije. Izvolite. Hvala, gospod eh, predsedujoči, hvala, gospod poročevalec, hvala vsem poročevalcem v senci in pa celotnemu odboru. Hvala za to izčrpno razpravo danes in pa tudi ob prejšnjih priložnostih ko smo že govorili o tem, komisija pripisuje velik pomen tej izmenjavi mnen. To je pomemben dejavnik tudi za um, DG, za konkurenco in pa za celotno komisijo. Želimo pri oblikovanju politik upoštevati seveda realno stanje, pričakovanje evropskih državljanov in pa stanje na področju konkurence ugotavljamo, da obstaja široko soglasje v zvezi s pomembnimi področji, ki so vsa izpostavljena tudi v tem poročilu. Poročilo vsebuje pomembne elemente, ki smo jih slišali tudi danes v razpravi in ki so vključeni eh, v predloge sprememb. Naj eh, se navežem na nekaj teh elementov komisija pozdravlja to, da obstaja razprava o eh, obsegu uporabe oziroma področju uporabe politike konkurence. Komisija ne meni, da bi to politiko morali omejevati samo na eh, urejanje cen, gre tudi za inovacije, za kakovost, eh, za varstvo potrošnikov in tako naprej. In vse te parametre je treba upoštevati tudi pri eh, izkrivljanju trga prav tako so v igri javno zdravje, varnost hrane in pa okolje. In komisija vse to spremlja, ko prihaja do velikih združitev podjetij, naprimer v agroživilskem sektorju in pa v drugih sektorjih. Komisija je tukaj zelo poudarjala ne samo stroške za kmete, ampak tudi možnosti za kmete, eh, da eh, bodo lahko izbirali Torej, možnost izbire se nam zdi zelo pomembna. Potem digitalizacija, ta tudi predstavlja eh, številne izzive. Spet je treba predstaviti vsa relevantna dejstva in priti do primernih zaključkov v pravem času, eh, tako da se bo to poznalo tudi na trgu. Mm, obravnavamo kar nekaj zelo zapletenih primerov, naprimer preiskava proti Google eh, poteka preiskave v tej obliki ne potekajo nikjer drugje na svetu. Istočasno pa je to naloga, ki nikoli ne more biti končana. In komisarka je prosila za tri strokovnjake, da pripravijo poročilo z nadaljnimi analizami izzivov eh, na digitalnem področju. Naprimer, ti izzivi so eh, algoritmi, podatki in pa umetna inteligenca. In uh, komisarka Vestager bo uh, imela tudi konferenco januarja, na kateri bo strokovnjaki razpravljala o vseh teh temah. Eh, potem imamo tudi vprašanje hitrosti in pa časovne ustreznosti teh preiskav. Rad bi vam zagotovil tudi v luči številnih predlogov sprememb, da je to ena ključnih skrbi oziroma nalog komisije. Komisija uh, uh, si zelo prizadeva za to, da bi preiskave prišle v pravem času, da bi bile hitre, da bi imeli dostop do dosijev, da bi bili uh, postopki jasni in da bi se uporabili tudi umestni ukrepi. Moramo pa upoštevati, da je tudi najhitrejši proces uh, samo tako dober kot uh, kakovost preiskave. In Zato je pomembno, da se ocenijo vsa relevantna dejstva in to na celovit način. Kar se tiče kartelov, tukaj bi rad povdaril to, da gre za prednostno področje za nas, za komisijo. Lahko bi nas to začelo skrbeti, če po desetih ali več letih močnega izvajanja naših ukrepov, če se situacija na področju kartelov ne bi nič izboljšala. Mislim, da potrebujemo odvračilna sredstva, hkrati pa ni zelo verjetno, eh, da bodo tudi najmočnejša odvračilna sredstva eh, odstranila oziroma odpravila vse kartele. Mm, to ni zelo verjetno. Imamo vse več eh, novih tehnoloških možnosti, ki jih izkoriščajo tudi karteli. In zato eh, komisija želi okrepiti odkrivanje kartelov, eh, zato bomo uporabili tudi boljša informacijska orodja eh, in imamo tudi program za enotni trg, ki se predlaga v naslednjem večletnem finančnem okviru. V okviru tega bodo tudi pravila konkurence zelo poudarjena. E, mi smo zelo orientirani e, v notranji trg in to je tisto načelo, po katerem delujemo. V tem pogledu bi se e, zahvalil tudi vsem vam za direktivo EC, ki ste jo podprli in skupaj z nacionalnimi organi za konkurenco se bomo mi trudili, da se bodo pravila konkurence izvajala povsod po notranjem trgu. Komisija se tudi veseli nadaljnega sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci v naslednjih tednih, tako da bomo prišli do dobrega poročila. Najlepša hvala za vašo pripravljenost na dialog. Hvala. Hvala komisiji. Če ne, nihče več ne želi besede, potem bom prosil še našega poročevalca, gospoda Remona, da se odzove na vse to discussion is very constructive. It would be eh, Kot ste videli, je razprava bila zelo konstruktivna. Nelogično bi bilo, če bi tukaj se levica obrnila proti desnici in če bi imeli fundamentalistična stališča. Eh, to je v interesu vseh skupaj, vseh nas. In če bo gospod eh, Švab pripravil določene predloge sprememb v zvezi z delovanjem trga, bom s tem seveda zadovoljen in eh, bom te predloge sprememb podprl. Jutri, mislim, da imamo jutri naslednji sestanek, torej na tem sestanku bomo eh, vse to obravnavali. Hvala. 3. decembra bomo v Ekonu glasovali o tem poročilu. Na plenarnem zasedanju pa bo glasovanje potekalo januarja 2019. S tem smo zaključili to temo, zdaj pa bomo naredili kratek premor, ker nas potem čaka dialog s predsednikom Evroskupine. In ta dialog je predviden za deseto uro. Hvala za enkrat.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

rad bi pozdravil predsednika Euroskupine Marija Sentena, ki je tukaj z namenom našega rednega gospodarskega dialoga. Kot veste, potekajo redni gospodarski dialogi ob eh, začetku eh, in pa ob koncu vsakega leta oziroma jeseni. 21. februarja je bil naš zadnji dialog in ta dialog bo ponudil priložnost, da se pogovorimo o običajnih postopkih v okviru Evropskega semestra, o nadzoru državnega proračuna. Poleg tega pa bomo lahko razpravljali tudi o zaokružitvi večletnega finančnega okvira pred eh, vrhom evroobmočja decembra. Poleg tega bomo razpravljali tudi o situaciji v Grčiji. Koliko razumem, ste imeli včeraj zelo pomembno razpravo o podpornem mehanizmu in o reformi Evropskega mehanizma za stabilnost. Poleg tega pa je potekala razprava tudi o davčni zmogljivosti Evropske unije želimo pospešiti sprejem svežnja za zmanjšanje tveganja in vse to bi moralo prispevati k reformi širšega sistema. Torej, zelo nas zanima, kaj nam boste danes povedali, kaj ti. Eh, želimo tudi napredek na področju monetarno-gospodarske unije podporni mehanizem je seveda dober korak v pravi smeri, ampak eh, sam po sebi ta korak ne bo zadostoval. Potrebna je širša reforma, pomembni pa so seveda tudi drugi elementi. In naj vam povem še tole, ko sem prebral vaše včerajšnje pripombe sem pomislil, da nas zelo zanima to, kar ste povedali in da želimo več podrobnosti. Kaj ti kot veste, je metoda skupnosti zelo pomembna za ta parlament in tudi ohranitev pristojnosti Evropske komisije. Torej upam, da ti dogovori ne bodo ogrozili uloge Evropske komisije Samo pomislite, kakšno vlogo je igrala Evropska komisija v primeru Grčije. Upam, eh, da bomo to vlogo še ukrepili. Ampak prepričan sem, da boste o tem sami povedali več. To je bilo v srčju razprave. In poleg tega je Evroskupina tudi v proračunskem postopku, ki kjer se ukvarjajo z nekaterimi zelo občutljivimi točkami, ampak Marijo, beseda je tvoja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala Roberto, spoštovani poslanci. V veliko čast mi je, da sem danes tukaj v Evropskem parlamentu in sicer v odboru za gospodarske zadeve in da bomo imeli naš eh, redni gospodarski dialog. Začel bom z pregledom gospodarske situacije, potem eh, pa bom natančneje orisal načrte evroskupine. Nadaljuje se gospodarska širitev evroobmočja, gospodarstvo raste že zadnjih 22 četrtleti. Čeprav je razvoj gospodarstva zmeren, pričakujemo, da se bo trend nadaljeval in pričakujemo tudi, da bo prišlo do normalizacije v primerjavi z letom 2017, ko je rast dosegla maksimum. Poleg tega se povečuje tudi bruto družbeni proizvod in eh, naša gospodarstva še zmeraj ustvarjajo nova delovna mesta. Eh, poleg tega se povečujejo dohodki. Okrepila so se tudi ulaganja in eh, zaradi tega so pozitivne tudi napovedi, kljub temu pa seveda ne smemo pozabiti na tveganja zaradi zunanjih faktorjev. Z to oceno se strinjam. Naša gospodarstva so trenutno v dobrem položaju, vendar pa moramo ostati pozorni in eh, poleg tega ne smemo ponoviti napak iz preteklosti in ne smemo nadaljevati z preprostimi procikličnimi politikami. Potrebno je zagotoviti zadostno eh, davčno politiko, ki bo omogočila stabilizatorjem, eh, da eh, bodo opravljali svojo funkcijo, pri tem pa ne ogrožali trajnosti javnih financ. Poleg tega moramo zagotoviti tudi, da bo naša politika uspodbujala rast. Pri tem bodo potrebna uh, določena prizadevanja. Pomembno je, da države članice sprejmejo ustrezno politiko, ki bo odsevala uh, situacijo v specifičnih državah članicah. Države članice, eh, ki presegajo srednjeročne proračunske cilje, bi lahko uporabile uh, to uh, davčno. Uh, ta davčni manevrski prostor, da zapolnijo vezi na področju ulaganj. Pri tem pa lahko izkoristijo tudi dobre finančne pogoje. Konvergenčnost lahko dosežemo le z sodelovanjem držav, ki, so, oziroma, ki imajo presežek in držav, ki imajo primankljaj. Evroskupina je ocenila tudi osnutke proračuna za leto 2019. Osredotočili smo se predvsem na Italijo. Evropska komisija je zahtevala revizijo osnutka proračuna za Italijo, vendar pa nažalost eh, ta revizija ni bila zadovoljiva. In to se odseva tudi na trgih. Eh, to pomeni, da zaskrbljenost z tem še zdaleč ni upadla. Pričakujemo, osnutek komisije eh, v zvezi z Italijo in eh, o tem eh, bomo razpravljali na seji decembra. Strinjam se z zaskrbljenostjo Italije glede počasne rasti in zapletenih socialnih vprašanj. To so resni problemi, s katerimi se bo seveda potrebno ukvarjati. Vendar pa lahko Italija to doseže, ne da bi ogrezila davčno politiko. Naša davčna pravila so instrument za dosego cilja. Vzpostaviti bi morala pogoje za trajnostno gospodarsko rast in dobro delovanje monetarne unije. Spoštovanje teh pravil ni zgolj v interesu vsake posamezne države, ampak tudi v našem skupnem interesu. Kriza nas je naučila, da je odgovornost v gospodarski in monetarni uniji, odgovornost eh, za eh, ustrezno politiko, odgovornost vseh držav članic. Eh. In iz te krize smo se tudi veliko naučili in številne države so izvedle pomembne, ampak boleče reforme. Sedaj pa Grčija. Grčija je v zadnjih letih izvedla pomembne reforme, opravila je tudi zadnji program prilagajanja. Zagotovo to ni bilo lahko obdobje za Grčijo, še prav posebej pa ne za grške državljane. Grčija je morala izvesti boleče reforme, ampak grško gospodarstvo ponovno dosega rast in napovedi so pozitivne. Zadnji podatki kažejo, da bo Grčija presegla svoje davčne cilje in že in sicer že tretjič za poredoma. Na seji junija je Evroskupina sprejela odločitve glede številnih točk programa za stabilnost. To pomeni, da bi Grčija dobila eh, tudi ustrezno finančno podporo za prihodnih 22 mesecev. Poleg tega smo sprejeli tudi sistem ukrepov, ki bi morali zagotoviti trajnostni razvoj Grčije v prihodnosti. Vendar pa mora seveda Grčija nadaljevati z izvajanjem ustrezne davčne politike in z izvajanjem reform. Na ta način eh, bodo lahko izboljšali življenja svojih državljanov. Grčija trenutno izpolnjuje svoje zaveze in napredek bomo ocenili eh, v skladu z rednimi postopki. Prvo poročilo komisije pričakujemo jutri. Evroskupina redno spremlja razvoj v Grčiji in sicer s pomočjo četrtletnih poročil Evropske komisije ob ustrezni vključitvi drugih inštitucij. Sedaj pa k strukturni politiki. Davčna politika, odgovorna davčna politika je zelo pomembna, ampak ne zadostuje eh, za zagotovitev vzdržnosti naših gospodarstev. Zaradi tega potrebujemo tudi ustrezne strukturne reforme. Potrebujemo politike, ki vzpodbujajo produktivnost in eh, seveda tudi potencijalno rast. Izboljšati moramo institucionalno in pa podjetniško okolje. Odstraniti moramo eh, oska grla in vzpodbujati moramo inovacije. Poleg tega moramo ustvarjati kakovostna delovna mesta in eh, zmanjšati moramo neenakost. Zaradi tega Evroskupina organizira tudi tematske razprave, ki mislim, da so odlična priložnost za izmenjavo idej. Tako se učimo drug od drugega in slišimo mnenja in nasvete prominentnih akademikov, sedaj pa k poglobitvi gospodarske in monetarne unije. Vzdržna Gospodarska in pa monetarna unija zahteva eh, zdrave nacionalne politike in pa ustrežno institucionalno arhitekturo. Evroskupina je temu posvetila precej pozornosti. Voditelji od nas pričakujejo konkretne rezultate in sicer eh, pred eh, srečanjem na vrhu evroobmočja junija eh, letos. Tukaj gre tudi za razpravo o evropskem mehanizmu za eh, stabilnost in Evroskupina se tri, trenutno ukvarja z podrobnostmi tega mehanizma. Pri tem gre eh, tudi za uskladitev z eh, cilji enotnega sklada za reševanje. Hkrati je potrebno upoštevati tudi institucionalne zahteve v posameznih državah članicah. Zaradi tega je potrebno v razpravo vključiti nacionalne parlamente. Poleg tega razmišljamo tudi o e, zgodnejši uvedbi, torej pred letom 2024 e, in sicer uvedbi e, skupnega podpornega mehanizma za enotni sklad za reševanje. Vnaprejšnja uvedba podpornega mehanizma pa bo seveda zahtevala ustrezno politično odločitev, ki bo temeljila na eh, presoji oziroma oceni tveganja. In o tem se trenutno razpravlja. Naslednja točka je reforma eh, Evropskega mehanizma za stabilnost. Na vrhu evroobmočja v juniju je bilo odločeno, da naj Evroskupina pripravi načrt za nadaljni razvoj eh, Evropskega mehanizma za stabilnost. Tukaj gre za pregled eh, tega mehanizma, za previdnostne instrumente, za ulogo mehanizma eh, pri preprečevanju in pa upravljanju kriz in pa za pristop k trajnosti dolgov. Želimo, da bi bil ta instrument učinkovitejši. Zaradi tega moramo poskrbeti za ustrezne kriterije za aktivacijo tega mehanizma. Poleg tega pa se moramo izogniti stigmatizaciji določenih držav z strani trgov. Ogledati se je potrebno tudi, kako bodo ta pravila vplivala na eh, evropski okvir za nadzor. Graditi želimo na izkušnjah, ki smo jih zbrali v preteklih letih. Okrepiti želimo vlogo tega mehanizma pri upravljanju in pa preprečevanju kriz. To pomeni, da bo mehanizem v večji meri vključen v upravljanje določenih dejavnosti povezanih z finančno pomočjo. Recimo, ko gre za analize v zvezi z vzdržnostjo oziroma trajnostjo dolgov. E, poleg tega si je potrebno ogledati pristop tega mehanizma pri zagotavljanju vzdržnosti dolgov. Se upravičujem, če sem prehiter. Usporedno z to razpravo pa poteka tudi razprava o možni reviziji klauzul za sprejemanje odločitev v primeru eh, potrebe po eh, prestrukturiranju dolga. Evropska komisija in pa Evropski mehanizem za stabilnost eh, sta imela tudi konstruktivne pogovore o ustrezni delitvi bremena. Na ta način se želita izogniti podvojevanju dela, pri tem pa je potrebno spoštovati seveda tudi pristojnosti, določene v pogodbah. V tem trenutku je bilo odločeno, da bo mehanizem za stabilnost še naprej temeljil na medvladnem sodelovanju. Vendar pa ga je potrebno dolgoročno vključiti v pravo Evropske unije. Sedaj pa prehajam k naslednji temi, ki je bila specifično omenjena v izjavi eh, evro eh, območja. In sicer gre za EDIS. Prvič, so voditelji pozvali k pričetku eh, dela oziroma k pričetku političnih pogajanj za vzpostavitev Edisa. Bančna unija mora imeti eh, seveda eh, tudi ustrezni stebr za zavazovanje bančnih ulog in tega se vsi zavedamo. To pa ostaja politično občutljivo vprašanje. Številni menijo, da je dosežen napredek že zadosten, kaj ti eh, bančni računovodski izkazi se izboljšujejo in potekajo že pogajanja o bančnem eh, svežnju v okviru trialogov z Evropskim parlamentom. Vendar pa je pomembno doseči sporazum na tem področju, le tako bomo lahko napredovali z nadaljno delitvijo bremena na. Uh, ravni evroobmočja. To je bilo že večkrat poudarjeno. Drugič, drugi pa menijo, da bi morale te politične razprave potekati v povezavi z eh, drugimi temami, kot eh, je recimo uskladitev računovodskih izkazov bank. Nadaljevali bomo za svojim delom na tem področju, torej na področju Edisa. In sedaj še nekaj besed o eh, davčni zmogljivosti evroobmočja. druge monetarne unije, kot recimo ZDA in pa politični realizem, kažejo, da bo delitev tveganja morala biti zagotovljena predvsem z strani privatnega sektorja. Obstaja pa seveda možnost omejenega javnega uh, omejene javne delitve tveganja in sicer v obliki skupne davčne zmogljivosti, ki bi nam omogočila, da se bolje odzavemo na morebitne pretrese oziroma na asimetrične šoke. Vendar pa se pojavljajo tudi pomisleki, kaj ti skupna davčna politika eh, seveda ne pomeni, da države članice nimajo zaveze, da izvajajo ustrezno davčno politiko in spoštujejo davčna pravila. Države članice nimajo enotnega mnenja na to temo, ampak prepričan sem, da bomo lahko s potrpežljivostjo našli kreativne rešitve. Obstajajo različni zanimivi predlogi in eh, vrh evroobmočja junija o tem ni izredno govoril, ampak eh, davčna zmogljivost je del tem, o katerih razpravlja evroskupina. Naj zaključim, prepričan sem, da bo evroskupina dosegla otipljive rezultate do vrha v decembru, vendar pa bodo nekatera področja zahtevala nadaljne delo seveda pričakujem nadaljna navodila z strani vrha evroobmočja decembra in eh, pripravljen sem seveda sodelovati tudi z Evropskim parlamentom. Želim zagotoviti, da bi imeli vzdržnejšo in odpornejšo vzdržnejše in odpornejše evroobmočje. Najlepša hvala. Thank you very much. Uh...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 lahko tudi v sodelovanju z Evropsko komisijo dosežemo rast in pa uravnoteženo socialno politiko in gospodarsko politiko, ki temeli tudi na davčni odgovornosti. Torej, nimamo samo ene možne politike. Naša pravila omogočajo različne politike, različne kombinacije na ta način, s pomočjo teh politik, bomo lahko dosegli boljše socialno ravnotežje in hkrati tudi uspešnejšo davčno politiko, če želimo zagotoviti rast. Potem eh, potrebujemo tudi ustrezni svežen za področje davčne politike. Najlepša hvala za vse, kar ste povedali o reformi evroobmočja. Seveda si prizadevamo za ustrezno davčno zmogljivost. Nas poročevalec eh, na to temo bo kmalo spregovoril. In vse točke, ki ste jih omenili, eh, so seveda pomembne. Ne moramo imeti samo delitve tveganja na ravni zasebnega sektorja, potrebujemo tudi EDIS in tako naprej. Tisti, ki pravijo, ne, eh, ni še čas za EDIS bi težko razložili, eh, kako doseči naše cilje brez Edisa. Gre za zelo pomembno vprašanje. Najprej eh, Darius eh, Rozati za skupino ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, da ste danes tukaj z nami, gospod Centeno. Delitev tveganja in zmanjševanje tveganja, Na to se veže moje prvo vprašanje. Nekatere države so še zmeraj globoko zadolžene. Po letih krize niso zmanjšale svojega dolga in to je tudi razlog za to, da so nekatere druge države članice izrazile svojo zaskrbljenost v povezavi z potencijalnim mehanizmom za delitev tveganja. Menijo, da je tveganje v nekaterih državah previsoko in da morajo te države izvesti ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja. Zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. Kako nameravate rešiti to dilemo? Pravite, da bi morda morali uvesti omejen mehanizem za delitev tveganja. Lahko kaj več poveste o tem? Kako to doseči v tej situaciji, ko imamo nekatere globoko zadolžene države in ko pričakujemo v letu 2019, če zagotavo pa v letu 2020, upočasnitev eh, rasti? Potem pa Italija. Italija eh, zagotovo ne izpolnjuje svojih zavez z osnutkom proračuna. Dejali ste, da bo jutri predstavila svoje mnenje Evropska komisija. Zanima pa me vaše mnenje, mnenje Evroskupine. Kaj lahko storimo, da bi uspodbudili italijansko vlado, da ne sprejema ukrepov in pa odločitev, ki bodo dolgoročno zmanjšale rast te države. Prišlo je do koraka nazaj tudi pri eh, izvajanju pokojninske reforme. Torej, kaj lahko storimo, da bi prepričali Italijo, da mora spoštovati pravila in da razdaljevanje denarja ne vodi nikamor, kajti s tem postaja trg delovne sile še manj prožen. To zagotovo ni prava pot naprej. Hvala lepa. You, uh, uh. Hvala lepa, gospod Rozati. Zares je zelo pomembno za nas vse, da zmanjšamo tveganje v evroobmočju. Evroobmočje. ima že 20-letne izkušnje po vzpostavitvi evra. Imamo pa tudi izkušnje, ki smo jih zbrali pred uradno uvedbo evra, vendar pa je to še zmeraj eh, zelo kratko obdobje. In to je tudi obdobje, v katerem smo bili priča zelo, zelo globoke recesiji. To je privedlo do zaskrbljenosti, ki ste jo omenili. In Evroskupina meni, da potrebujemo skupno zmanjševanje tveganja in pa delitev tveganja, vendar pa je pri tem potrebno poskrbeti tudi za ustrezno gospodarsko politiko kar včasih zahteva visoko ceno. Potrebne so torej ustrezne reforme in sicer na nacionalni ravni, pa tudi na ravni Evropske unije. In eh, potrebujemo tudi ustrezno politiko, ki bo spremljala ta reformna prizadevanja. Tako, da bo vse skupaj povezano ustrezen politični svežen. Še toliko pomembneje je to, glede na tveganje, ki ga prinašata Brexit in pa gospodarska politika Trumpa. Potrebujemo zares dosledno politiko v evroobmočju in zmanjšanje tveganja oziroma zmanjševanje tveganja je zagotovo pomemben del te politike. Italija, Italija je del te perspektive. Italiji moramo dati dovolj časa za izvajanje reform. V zadnjih desetletjih je Italija izvedla reforme, vendar pa moramo počakati na rezultate teh reform. Evroskupina podpira Evropsko komisijo in njeno mnenje glede osnutka proračuna, ki ga je predstavila oziroma predložila Italija. In potrebujemo tudi pravočasne reforme. To je lahko najboljši na svet, ki bi ga dal Italiji. Najlepša hvala, sedaj pa prvo šperes. Najlepša hvala gospod predsednik, da ste danes tukaj z nami. Rada bi nadaljevala z vprašanjem gospoda Rozatija. Evroskupina se ukvarja z zelo pomembnimi temami. V naš eh, delovni program smo pravzaprav povsem vključili težave oziroma ovire, s katerimi se srečujete v evroskupini. Nekateri v evroskupini eh, govorijo o uskladitvi zmanjševanja tveganja z delitvijo tveganja. Mislim, da gre tukaj za precej eh, zapleten odnos. Še prav posebej, če si ogledamo napredek, ki je bil dosežen na področju bančnega svežnja eh, oziroma eh, na področju nedonosnih posojil. Kako doseči ravnotežje na področju zmanjševanja tveganja? Ogledala sem si zapisnik Evroskupine in pa sporočilo za medije, ki je bilo objavljeno ob koncu vaše seje. Gre za stabilizacijo. Evroskupina eh, podpira mehanizem za stabilnost in konvergenčnost. Imam občutek, da vse skupaj eh, ni eh, ravno uravnoteženo. Kako gledate torej na ta delitev tveganja in kako namravate poskrbeti za kalibracijo delitve tveganja? to ni usklajeno z dinamiko zmanjševanja tveganja. Torej, mislim, eh, da se je potrebno pogovoriti o teh pogajanjih in eh, da je potrebno zagotoviti vzpostavitev ustreznega ravnotežja. Hvala lepa, gospa Beres, odgovoril vam bom v angleščini, če je v redu, kaj ti lažje je, če ne menjam jezikov. Prav imate. Če si ogledamo razpravo, ki poteka o ukrepih za zmanjševanje tveganja in ukrepih za delitev tveganja, potem lahko hitro ugotovimo, da so potrebna prizadevanja na obeh področjih in včasih se zdi, da napredek na obeh področjih ni enako hiter. Ampak to je v osrčju načrta za vzpostavitev evroobmočja. Vzpostaviti moramo zaupanje med posameznimi državami, nadaljevati moramo z našimi prizadevanji na tem področju in mislim, da smo lahko optimistični, kar zadeva prihodnost. Glede na izkušnje v drugih monetarnih unijah, pa lahko že rečem, da bo to zelo dolgotrajen postopek. V moji uvodni izjavi sem povdaril, da moramo ustrezno časovno načrtovati naše reforme in da ne smemo sami krojiti lastnih razprav. To bi bila velika napaka. Nadaljevati moramo z tem postopkom vzpostavljanja notranjega zaupanja v naše gospodarstvo. Evroobmočje raste že 22 zaporednih četrtletji. Vzpostavili smo 9 milijonov delovnih mest eh, v zadnjih letih in to je nekaj edinstvenega. To je bilo doseženo skupaj eh, z višjimi osebnimi dohodki in tako naprej. Torej, to so zelo dobri rezultati, vendar pa eh, moramo stati ambiciozni. Nadaljevati moramo eh, z delitvijo tveganja in potrebno je poskrbeti za povezavo različnih politik na gospodarskem in monetarnem območju. In to se mi zdi, da je del eh, obsežnega postopka, zaradi tega nikakor ne smemo omejiti naših načrtov v, oziroma za prihodnje mesece. Kaj ti sledile bodo nove volitve v Evropi in zelo pomembno je, da to novo obdobje nadaljujemo eh, oziroma začnemo z ambicioznimi načrte. Hvala lepa, Bernd Lüke. Eh, hvala lepa, jaz bom govoril nemško. Ähm, Tudi jaz bi eh, povprašal po situaciji v Italiji. V vaših besedah o Italiji me slišite? Torej, v vaših besedah o Italiji ste rekli, če se bo Italija držala eh, pravil, bo eh, lahko postavila podlage za trajnostni razvoj in rast. Eh, kako si to predstavljate? Kaj lahko stori Italija, če se drži fiskalnih pravil? Kako lahko stimulira rast? Politične. Uh, uh, reforme so v Italiji težavne. Eh, potrebne so strukturne reforme, tu je nekaj potencijala, vendar tu ne moremo pričakovati veliko gibanja. Če se Italija drži fiskalnih Eh, določb Evropske unije. Kakšne možnosti vidite za trajnostno rast v Italiji? Mi moramo namreč videti, da v zadnjih 15 letih Italija ni imela take rasti, včasih se je držala pravil, včasih ne. Torej vse je preizkusila, nič se pa ni zgodilo v Italiji. Torej, kakšen je vaš recept za Italijo? Kako bi lahko vi verodostojno uh, zagotovili, da bo Italija lahko uh, zagotovila trajnostno rast. Drugo vprašanje, če se Italija ne drži pravil, če gre Italija eh, v kolizijo z eh, pravili in komisijo, ali lahko vi izključite, da ta italijanska vlada ali pa kakšna poznejša dobiva pomoč iz ESM-a, eh, e če bodo zaprosili za to. Ali je zagotovljeno, da država, ki zavestno krši pravila, nima eh, več dostopa do sredstev iz ESM-a? Hvala lepa. Naj komentiram. Eh, torej, če si ogledamo podatke iz zadnjih treh let. Tu je Italija imela rast, ne vem, ali je bila trajnostna. No, jaz sem eh, imel eh, vprašanje za gospoda Čentena, vendar v zadnjih 15 letih ni bilo trajnostne rasti. No, To je bilo vaše mnenje. Če si ogledate podatke Eurostata, boste videli drugače. Vendar prosim. Hvala, gospod predsednik. Eh, hvala lepa, gospod Luke. Proces rasti je dogoročen mi ne moremo eh, to gledati kratkoročno eh, in kratkotrajno. Zato potrebujemo čas. Potrebujemo čas in reforme. Pokojninsko reformo, eh, reformo delovnega trga, ki ga izvaja Italija. Torej, morda jaz ne podpiram ravno teh reform, vendar te reforme so bile opravljene, vendar eh, te reforme potrebujejo čas. V moji državi smo s pokojninsko eh, reformo eh, začeli leta 2006 in še vedno čakamo na rezultate. Te reforme potrebujejo čas za učinkovanje in celotna unija seveda eh, koristi, eh, članstva v evroobmočju koristi. Evroobmočje prinaša stabilnost našim eh, valutam, povečuje prihranke v naših državah, brez stabilnosti ni prihrankov, torej to so seveda podlage za rast. Seveda si moramo gledati tudi izzive. V svojih uvodnih besedah sem govoril o socialnih vprašanjih. Eh, to je stalen izziv za naše eh, vlade in oni potrebujejo ustrezen izziv, eh, odgovor na te izzive. Povečevanje pokojnin ni tak pravilen odgovor. To je seveda moj jasen odgovor na vaše vprašanje. Mi se moramo držati procesa reform, moramo eh, spoštovati pravila, ki prinašajo vzdržne javne finance. Vi eh, ne morete portugalskega primera kot zgled, eh, vendar nam kot portugalec to lahko rečem, je uspelo obrniti trend in zagotoviti trajnost. Mi smo promovirali agendo, ki predvedeva uh, eh, vključujočo rast. Torej, javne finance in uh, možnost države, da eh, generira prihratke, to je ključno za Italijo, da se vrne uh, v smer rasti uh, in uh, to bomo seveda spremljali niste odgovorili na uh, moje drugo vprašanje, ali lahko italijanska vlada dobi eh, pomoči iz ESM-a, če krši pravila. Kratek eh, odgovor. Zato obstajajo pravila. In menim, da vsi morajo spoštovati uh, ista pravila in jaz mislim, da bo ESM še naprej igral stabilizacijsko vlogo kot v preteklosti. Torej in jaz seveda tudi pričakujem, da bo Italija spoštovala pravila. Hvala lepa, gospod eh, Luke. Vi veste, da mora najprej država članica zaprositi za te pomoči, potem obstaja postopek. Stvari niso torej usiljene državi, država mora zaprositi za pomoč, če jo potrebuje in potem pa obstajajo eh, pravila. Sedaj pa gospod Ramon Tremose in pa Celc. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, eh, gospod Mario Centeno, dobrodošli v ta odbor. Imam kratka vprašanja. Danes bomo govorili o predlogih za nedonosna eh, posojila eh, in očitno bo eh, ta dosje šel skozi. Nekateri koordinatori tega odbora ne vedo, zakaj direktiva za sekundarna trge še ni pripravljena. Menimo namreč, da bi oba dokumenta morali obravnavati skupaj. Svet pričakuje seveda tudi, da je treba eh, pravočasno razpravljati tudi o zasilnih izhodih. Eh, ali vi niste pripravljeni eh, tudi na asimetrične šoke v državah članicah? In potem glede Italije, tu imam predlog. Italija je bila edina država, ki je v zadnjih 20 letih imela primarni proračunski presežek. Zaradi seveda drugih razlogov ima Italija velik eh, deficit. Eh, kaj menite eh, glede refinanciranja dolga Italije s pomočjo mehanizma za stabilnost in s tem bi se pač zmanjšali stroški posojil za Italijo? No, glede direktive o sekundarnih trgih eh, za obstoječe, ne, za obstoječa nedonosna eh, posojila, saj veste, da delamo na tem. Eh, države članice napredujejo tudi pri tistem delu, kjer se govori o sekundarnih trgih. potem eh, težave so pri tako imenovanih AECI-jih eh, in pri kolateralnem zavarovanju na tem področju moramo še delati. Eh, nedonosna posojila. V zadnjih letih smo videli, da je teh če dalje manj v evro območju. E, s tem e, procesom seveda moramo nadaljevati. To je tudi pomemben kazalnik za zmanjševanje tveganja, e, kaj ti kaže predanost držav članic bančnega sektorja in podobno. E, mi moramo to okrepiti e, z nadaljnimi ukrepi in sedaj prehajam k vašemu zadnjemu vprašanju. To je zelo pomembno, da bi zagotovili bolj vzdržno situacijo na podlogu zadolževanja naših eh, držav in gospodarstev, potrebujemo seveda več kot samo pozitiven primarni presežek. Potrebna je tudi povezava med rastjo in zaupanjem na trgih. Mi moramo med nami uh, spodbujati uh, zaupanje. In, tako da se bo to odražalo tudi na trgu in na ta način se bodo prilagajali tudi pogoji za financiranje. da bi posamezne države članice prevzemale strategije, ki niso skladne z našimi skupnimi pravili in perspektivami, verjetno ne bodo delovali. To ne pomeni, da ni alternativ. Seveda so alternative, veliko jih je, vendar te morajo biti usklajene s temi pravili. V tem trenutku. Imamo najnižjo disperzijo uh, fiskalne situacije v evroobmočju. Še nikoli nismo imeli eh, take situacije in to je seveda zelo pomembno za trge. In to je tudi jasno sporočilo, ki ga moramo poslati trgom in ki ga lahko pošljemo. Hvala lepa, Ernest Urtason. Pozdravljeni, bom govoril špansko. Hvala, gospod predsednik, da ste tukaj. Vi ste spodbudili razpravo o davčni zmogljivosti za evroobmočje. Mislimo, da so bile tudi komunikacije dobre, tudi ko gre za proračun. Torej, sicer komunikacija na splošno je bila v redu, ampak detajlov pa ne poznamo. Tudi včeraj so bile objavljene neke nove informacije torej ali bomo sofinanciranjem eh, financirali tudi določene eh, srednjeročne projekte, ali bo to možno, ampak ta proračun nima eh, možnosti za stabilizacijo. Eh, tukaj gre samo za neke eh, projekte bolj na kratki rok in zanima me, če mi prosim pojasnite, kakšno stabilizacijsko vlogo ima začetni predlog, ki je prišel iz eh, evroskupine. Eh, Sam zelo dvomim v to stabilizacijo. Eh, poleg tega tudi elementi eh, za upravljanje me skrbijo. Eh, gre za medvladni instrument in kakšno vlogo predvideva Evroskupina za ta novi instrument? Ali bo vloga tega zmanjšana, ali bo vloga parlamenta zmanjšana pri tem? In vse skupaj povezano tudi z reformo mm, EMS-a tukaj se nam obeta prihodnji monetarni sklad Evropske unije. Zanimata me te dve stvari. Ali bo ta proračun imel stabilizacijsko vlogo in kakšno vlogo bo imel pri vsem skupaj Evropski parlament? Hvala. Thank you. Thank you, Hvala lepa, gospod Ortasun. Ponovno bom odgovoril v angleščini, zato da uh, zagotovim neko doslednost na tem sestanku. Eh, izpostavili ste pomembno vprašanje, vendar naj izpostavim naslednje. Eh, torej, včeraj ni bila sprejeta nobena dokončna odločitev o temah, o katerih smo razpravljali, ne včeraj, ne na prejšnjih sestankih. Eh, se pravi, to je odprto še za naš naslednji sestanek decembra. Vprašanja glede fiskalne razsežnosti so dolgo eh, ročna, dolgotrajna vprašanja, dolgo se bomo o njih eh, pogovarjali. To je bilo tudi jasno v razpravi eh, včeraj. To se je videlo na podlagi dokumenta, ki je bil objavljen v Franciji, v Nemčiji pred kratkim. Nekaj časa moramo delati na tem. Eh, torej, eh, za mizo so ambicije zelo različne glede te teme in mi moramo najti neko skupno stališče, vendar nismo še tako daleč. To je torej za nas eh, tekoča razprava. Mi moramo tudi razmisliti, kako bo z vlogo EMS-a dokument komisije eh, je eh, tu seveda prenesel pomembne novosti in napredek. Povedal sem, da ta dokument zagotavlja skladnost s pogodbami, tako da je odgovornost zagotovljena. Eh, tudi To izpostavlja tudi skupno stališče komisije z mehanizmom za stabilnost. Torej, mi delamo znotraj obstoječih pravil in mi ne razpravljamo o ničesar. kar ne bi vključevalo tudi ustrezne demokratične odgovornosti. In to je seveda za nas pomembno. Eh, in tako naj bi tudi ostalo. Za zaključek lahko rečem, da je fiskalna razsežnost zelo pomembna v eh, ekonomsko-monetarni uniji. Mi moramo fiskalne instrumente dopolnjevati z drugimi instrumenti in mehanizmi in na tem bomo delali v prihodnje. In prepričan sem, da bodo vprašanje, ki ste jih vi zastavili, še naprej ostala predmet obravnave v teku razprave. Hvala lepa in preden dam besedo Marisi Matijas eh, v imenu Guje, bom eh, besedo predal eh, Ludku Majerju, zaradi tega, ker se razprava o Brexitu odvija sočasno. Dobrodošli. Eh, in eh, kot eh, smo slišali, besedo dobi Marisa Mari, Matijas. Hvala lepa, gospod Čenteno. Vi ste finančni minister, ki je pri nas v naši državi veliko spremenil. Spremenil je politiko trojke. To morda ni bil vaš program, vendar to je politika, ki smo jo izvedli v eh, portugalskem. Parlament je dal podporo, eh, rezultati so bili odlični eh, za družbo, za javne finance in tako naprej. In zaradi tega sem bila presenečena, ko sem videla nek video kjer vi uh, upravičujete politiko do Grčije. Tam je prišlo do uničenja države. Mi smo to vedno zavračali in zaradi tega sem tudi presenečena, da grozite neki vladi, ki jo morda mi ne maramo, so jo pa izvolili. Uh, Italijani. S temi grožnjami bo Italija ustrajala na tej politiki. Se pravi, eh, drugim ne smemo delati tega, česar ne želimo, da bi kdo storil nam. Eh, nedoslednost ima tudi neke meje. Eh, in za predsednika Evroskupine velja, da mora upoštevati primer Grčije. Grčija je izvedla nek program, grozili so jim izključitev iz evroobmočja. Rezultat je katastrofa, zadožitev se je še povišala, čeprav bi jo bilo treba zmanjšati. Govorili ste o odličnem razvoju v Grčiji. Uh, na proračunskem področju, vendar v zadnjih letih se je zadolžitev povišala za 23 eh, eh, odstotkovnih točk. In mislim, da to ni skladno s tem, kar ste vi ravno kar povedali. Eh, potem pa prerasporeditev dolgov v Grčiji. Rekli ste, da bi to bilo mogoče po koncu tega programa. Kakšna naj bi bila eh, ta prerasporeditev dolgov? Mi nismo očitno dovolj cenili demokracije in tudi eh, besede, ki eh, smo jo dali, očitno tudi ne spoštujemo. Torej, nadaljeval bom v angleščini zaradi doslednosti. Torej, na portugalskem smo ponosni nad eh, dosežki v zadnjih letih. In mi, eh, evroobmočje in tudi jaz, razumemo, da je ta proces pokazal, da obstajajo alternativne politike. In to je bistvo demokracije. Demokracije odražajo alternative in mi moramo vedno pregledati alternative. Te bodo obstajale še naprej in mi jih moramo poiskati. Vse to smo dosegli, torej ob spoštovanju skupnih pravil. In to je še bolj pomembno. Tu smo dosegli eh, ob ohranitvi zaupanja doma in trgov. To je enako pomembno. Jaz se tu ne želim prikazovati eh, kot nek poseben finančni minister, vendar želim povedati, da je to lahko dober zgled eh, za strukturo evroobmočja in isto velja za Grčijo, ker je dobro, je, da je eh, grška vlada spet prevzela vodstvo v tem političnem procesu. Pred, tem, pred krizo je Grčija bila finančno neuzdržna in tudi prihodnost je bila finančno eh, neuzdržna. In uh, urejanje razmer je trajalo dlje, kot bi si kdorkoli med nami želel. To je moje mnenje in mi bomo še naprej podpirali grški proces. Seveda razmišljamo o. Uh, ukrepih za razbremenitev, govorimo o tem, da se tudi izboljšujejo ekonomski in uh, socialni uh, indikatorji in to je seveda naš cilj. Torej, uh, gledam na uro, ne moramo več dodeliti po pet minut, ker imamo še osem govornikov pred uh, nami, Eh, predsednik ne more podaljšati sodelovanja na sestanku. Torej, eh, prosim, bodite kratki, jaz eh, tudi ne bom komentiral ne Italije, ne Češke, sedaj pa naslednji Bernard Mono. Prosim, bodite kratki. Pardon. Gospod predsednik, dober dan. Kot moj kolega Luke se želim povrniti na Italijo. Proračunski cilji Italije so razumni in to podpiram. Sedanja situacija v evroobmočju je kaotična in ta ne upošteva uh, dejstva, da uh, javne finance predstavljajo tudi nek multiplikator. To, kar država porabi, to se povrne v proračun večkratno. Uh, E, in v Italiji dejansko zategujejo e, pasove. E, politika varčevanja iz časa Montija in Rencija očitno ni delovala. Eh, to se je pokazalo v letu 2018. Eh, sedaj pa načrtujejo pomoč najbolj revnim, eh, pričakujejo novo dinamiko in po. Eh, vračilu dolgov bodo ostali pod tri odstotno eh, mejo eh, Maastrichta. V Grčiji so očitno evropske oblasti pozabljale na procikličnost gospodarstva in naša največja napaka je, da smo pocenjevali učinek multiplikatorja eh, v Grčiji. Upam, da se ista napaka ne bo zgodila v Italiji. Kako boste kot predsednik euroobmočja poskrbeli za kohezijo eh, držav članic euroobmočja? Naj pokomentiram vaša vprašanja ne strinjam se z vami, da imamo eh, kaotično situacijo v evroobmočju. Ravno nasprotno, eh, imamo rast, eh, večjo zaposlovanje in tudi manjši razkorak med fiskalnimi stališči naših držav članic. Torej, tu eh, smo zagotovili za koordinacijo in sicer to koordinacijo smo dosegli v, eh, v času gospodarskega obnavljanja. V Grčiji eh, je torej oživljanje gospodarstva očitno trajalo dlje, kot smo hoteli. In zaradi tega je tudi trajalo, da to eh, dojamejo tudi naši državljani. Vendar po tej eh, poti moramo iti naprej. Samo z gospodarsko rastjo lahko zagotavljamo prihodnost, eh, ki bo skladna z našimi pričakovanji in ki bo ustrezala naši družbi, našim gospodarstvom In mislim, da je pomembno, da spoštujemo naša skupna pravila in dogovore. To je edini način, s katerim eh, bomo lahko krepili zaupanje v naša gospodarstva. In sedaj v prvem krogu kot zadnji za e NF Markus Precel. Ja, prosim. Govoril bom miško. Torej, sedaj smo v fazi okrevanja, čeprav to okrevanje eh, ni tako, kot so mnogi želeli in pričakovali. Eh, kljub eh, fazi okrevanja, o kateri vi govorite, imamo probleme. Portugalska je primer, kako stvari lahko funkcionirajo in kako se lahko država povrne na kapitalski trg, potem, ko je bil ta že zaprt. Omenili ste tudi Grčijo, stabilizacijo bančnega sektorja. Tu sem nekoliko skeptičen, to želim omeniti. V tem trenutku vidimo eh, združevanja, naprimer banka Pereos. Ne vem, kaj se bo iz tega izcimilo. V Grčiji in tudi drugod eh, vidimo, da komisija in uh, mednarodni denarni sklad, da imajo različne predstave o tem, kaj je potrebno, naprimer zmanjševanje pokojnin in podobno. Ali bodo uh, trgi na koncu zaupali bolj komisiji ali mednarodnemu denarnemu skladu. Drugič, rekli ste, da grška vlada kontrolira sedaj ponovno uh, politiko ali se o tem govori uh, v evroobmočju. Uh, ali Eh, govorite o problemih za demokracijo povezanih s tem? Ali je to tudi eh, podlaga za vaše odločitve? V eh, Italiji smo v letu 2000 videli bistveno više deficite kot letos. Ali smo sedaj priča novi liniji evro skupine? Ali bo evroskupina v prihodnje bolj vplivala? Ali ni to celo pogoj, da bi implementirala to zasilno rešitev, ta backstop eh, eh, po letu 2024. Eh, Thank you, Mr. Mr. Pretzler, my... Hvala lepa, gospod Precel, za uh, vaše komentarje in vprašanja. Vedeti moramo, da je Evroskupina skupina finančnih ministrov In mi imamo pravila za koordinacijo v evroobmočju. To je zelo pomembno. In mi moramo sodelovati, moramo soglasno odločati oziroma zauzemati eh, stališča v tem dolgoročnem procesu. ne želim, da bi bili neočakani, eh, ne potrpežljivi spričo tega procesa. Res je, ko je prišla kriza, nismo bili pripravljeni na njo. Od takrat pa smo vzpostavili številne instrumente v bančnem sektorju, v finančnem sektorju, v eh, evroobmočju naprimer Evropski mehanizem za stabilnost, tako da smo danes bistveno bolje opremljeni eh, za take izzive. In mi moramo sedaj še zagotoviti, da bodo eh, politike, ki jih izvajamo, vzdržne, verodostojne, kajti verodostojnost je zelo pomembna točka za naše politike. In mi moramo to vzdržnost in uh, verodostojnost dokazovati vedno. To je pomembno, da to pokažemo trgom in drugim državam članicam v evroobmočju. Hvala lepa. Hvala, hvala, ker ste se tudi držali svojega časa. Zdaj bomo začeli z drugim krogom. Prosim, kolegiče, omejite svoje vprašanje na minuto 30, eh, da bomo lahko sprejeli vse govorce. Werner Langen iz ELS bo prvi. Najlepša hvala, gospod minister. Tudi jaz bi rad govoril nemško. Vaša optimistična gospodarska prognoza me je nekoliko vznemirila. Ja, če pogledamo v preteklost, je razvoj pozitiven, ampak tveganja so se močno povečala zadnji podatki so bili objavljeni. In vaša pozitivna prognoza je precej problematična, če si ogledamo Brexit, energetsko politiko, inflacijo in tako naprej. Torej, zanima me, kako gledate na to v naslednjih eh, štirih četrtletjih. Pred petimi leti se spomnim, da nam je bilo obljubljeno, da bo evropski mehanizem za stabilnost v pristojnosti Evropske unije da bo Evropski parlament imel več pristojnosti. Že drugič je bilo to uh, eh, predstavljeno in sicer uh, na nek dan v daljni prihodnosti. In potem davčna zmogljivost. O tem lahko ja govorimo. Lahko o tem govorimo, morali bi o tem govoriti, kakšen obseg naj bi imela ta zmogljivost. In še moje zadnje vprašanje v povezavi z Italijo. Vse države evroobmočja so dosegle napredek na področju konvergenčnosti z eno izjemo in ta izjema je Italija. Zdi se mi pretirano, da je eh, gospod Moskoviči tako podprl Italijo oziroma ji pogledal skozi eh, prste. Eh, in tukaj gre za mentaliteto ali ne bi bilo trebno, potrebno prilagoditi uh, posojila, ki so bila uh, dana Italiji. Brexit. Hvala, gospod eh, Langen. Seveda, Brexit, inflacija, svetovna trgovina, Kitajska, to so vse izzivi. In nekateri prinašajo tudi šoke, s katerimi se moramo v ekonomskem pogledu soočati. In eh, to, eh, ta pospešitev, ki smo ji priča zdaj, je naravna pospešitev eh, po letu 2017. Takrat je prišlo do viška rasti po desetih letih. In to ni ekonomski problem sam po sebi. Naj pa povem, da smo politično gledano eh, to okrevanje preveč testirali. Postavljali smo tudi ovire procesu okrevanja, ki so presegali tisto, kar eh, bi morali storiti. Ampak eh, vseeno ta proces okrevanja zdaj kaže, da je odporen na vse te šoke in to se mi zdi zelo dobro. Zato sem tudi bolj optimističen, če se želite tako izraziti. Lahko tudi optimistično pogledamo v prihodnost, zato ker nam je uspelo reformirati eh, naše institucije tako, da so se zdaj sposobne bolje odzivati na to vrstne šoke. Kar se pa tiče Italije, naj vas tukaj samo spomnim na stopno dolga, to predstavlja veliko skrb in vsi bi morali imeti to pred očmi. Mm, kadarkoli govorimo o fiskalnih politikah in strategijah za Italijo, moramo to upoštevati, zato ker je stopna dolga v Italiji tako velika. Eh, po vseh standardih, tudi po svetovnih standardih, je ta stopna dolga visoka in to je treba vedno upoštevati. Hvala. Eh, ne smete se bati pomankanja demokracije pri razvoju, ki smo, ki smo mu zdaj priča, oziroma o katerem razpravljamo. En dober primer tega je komisija in pa ESM, ki imata skupno stališče. To stališče je bilo objavljeno včeraj, mm, je znotraj pogodb in ne smemo se bati kakšnega razvoja dogodkov, eh, ki bi šel izven tega okvira. Hvala. Gospod Pedro Pereira za socialiste in demokrate, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani minister Mario Centeno. Naj najprej povem, da je vaša naloga, naloga predsednika Evroskupine, zelo težavna vsi vemo, kako nujno je reformirati EMU, eh, tako da bo Evroskupina pripravljena na prihodne šoke. Ampak eh, moramo pa tudi vedeti, da politični kontekst eh, ne bi mogel biti težji, zato ker imamo različne poglede na prihodnost Evrope. Imamo tudi proračunski spor z Italijo in politično nestabilnost v številnih državah. Poleg tega se bližajo volitve. ali bo Evroskupina decembra zmožna predstaviti konkretne programe. Mislim, da kakršen koli napredek na področju ekonomske in monetarne unije eh, bi bil zelo dobro došel. Potem imamo tudi mehanizem eh, eh, za podporo za ESM. To je zelo pomembno tudi za EMU. Eh, kakšna je vaša časovnica za to, da bo ta program postal operativen? Potem drugo vprašanje, če boste ustrajali pri svojih dolgoročnih ciljih in sicer, da mehanizem za stabilnost postane del evropskega pravnega akija, eh, me zanima, kako bomo potem izpopolnili odgovornost vsega, tega sklada do Evropskega parlamenta. Mislim, da bi ta sklad moral imeti eh, demokratično legitimnost. Eh, moral bi obstajati eh, interinstitucionalni sporazum o sodelovanju, podoben kot ga imamo tudi o ekonomskem upravljanju v evroobmočju. Hvala, gospod poslanec. Nadaljeval bom v angliščini. Prav imate. Imeli smo in še vedno imamo to priložnost, eh, ki jo označujejo sveži politični cikli, nove ekonomske priložnosti. In to so tudi glavne sestavine, s katerimi smo na začetku tega leta začeli delati pri tem procesu ampak eh, stvari se spreminjajo, bližamo se volivnemu obdobju in obstajajo seveda tudi politična tveganja v številnih državah, kot ste jih omenili. Eh, to vse skupaj povečuje napetosti oziroma ovire pri tem procesu. Ampak eh, naša odpornost se ne bo zmanjšala. Pomen mehanizma za podporo, tako imenovanega backstopa, je, da da daje večjo verodostojnost. Nobenega procesa reševanja ni, eh, ki bi se konsistentno izvajal brez te finančne eh, kapacitete, ki jo lahko zagotovi samo podporni mehanizem. Torej je to res pomembno za to razsežnost bančne unije. In To kaže tudi na zavezanost držav članic, da mehanizem eh, izvajajo. Eh, hkrati pa bo to znak za trge, da evropske države podpirajo ta proces. Eh, tako da bo zelo pomembno, če nam bo to uspelo doseči. Moramo pa o vsem skupaj še razmisliti in tudi poglobljeno razpravljati na naših naslednjih sestankih Evroskupine. še povečanje odgovornosti ESM, mehanizma za stabilnost. Dolgo časa že delamo na tem, tudi z vidika evroskupine in mislim, da lahko tudi v tej smeri naredimo pomembne korake naprej v bližnjem prihodnosti, tako da bomo zagotovili, da eh, bo vse skupaj res doseženo. Eh, gospod eh, Kircus iz ELS. Hvala. Zanima me grški dolg. Po zadnjih ocenah Evropske komisije naj bi se povečal na 182 odstotkov BDP-ja do konca leta 2018. Ta ocena je iz oktobra. Spomladna ocena je bila 177 eh, odstotkov. Kako lahko kombiniramo eh, dobre davčne rezultate? z nadaljnim povečevanjem dolga. Kako mi lahko to razložite, ali pa naj vam pošljem kakšne podatke, če tega niste proučili? E, grška vlada si sposoja leto za to, da bo plačala e, naslednje e, obroke in obresti. Potem naslednje vprašanje zadeva bančno krizo, ki se tudi dogaja v Grčiji. Mislim, da je situacija zelo težavna, eh, predvsem v smislu tega, da eh, eh, je situacija na borzi za banke zelo slaba. Veliko vrednosti so v lanskem letu izgubile. Je pa tudi veliko slabih posojil in banke nimajo dovolj sredstev. To je še eden od pomembnih izzivov za grško bančno krizo. Mogoče ne moremo še govoriti o krizi, ampak eh, bančne težave pa so zelo velike. Ali imate kakšno idejo na ravni eh, evroskupine v zvezi s tem? Hvala, gospod Kircos. Eh, dinamika javnega dolga. je izjemna, včasih eksponentna pod določenimi pogoji. In edina stvar, ki jo moramo narediti pri teh težavah, je, da se ustavi proces, da ga obrnemo in da uh, ga preusmerimo navzdol. Eh, ekonomska statistika kaže, eh, da je vse skupaj povezano tudi z rastjo. Ne gre toliko za Eh, stopno dolga, ampak za trende, ali gre dolg navzgor ali navzdol. Eh, pomembno je, da ta trend preusmerimo in to je ključnega pomena pri vseh primerih, s katerimi se ukvarjamo v okviru evro območja. In eh, to je pomembno za več držav, za Italijo, Grčijo, Španijo, Pomembno je, da eh, Grčija vsako leto zagotovi eh, rast. Potem ukrepi v zvezi z dolgom se že izvajajo, sprejeti so bili v okviru programov. In eh, pomembno je, da vse skupaj ostane na neki razumni ravni in da bo skladno tudi z rastjo. Zato smo odplačilo velikih zneskov grškega dolga preložili na prihodnost. Um, Grčija ima zdaj tudi uh, neko, nek tampon, denarni tampon, uh, ki uh, bo trajal 22 mesecev, tako se predvideva in tako bo Grčija tudi lahko takoj pokrila finančne potrebe, če bi prišlo do kakršnekoli motne na trgu. Denar je torej prisoten, zato da se lahko upravljanje uh, optimizira. Potem pa zmanjševanje eh, slabih posojil, to je ključna zadeva. Ehm, in ko bo prišlo do trenda navzdol pri teh stopnah, bomo lahko zagotovili, da eh, gremo v pravi smeri. Hvala. Jakob von Weizsäcker iz eh, SND. Hvala gospod predsednik, veseli me, da ste z nami. Eh, hotel sem postaviti vprašanje o eh, Italiji, pa ga zdaj ne bom, zato ker ste me že prepričali s svojimi odgovori. Eh, ta tema je res težavna in vi kot predsednik Evroskupine se morate ukvarjati s tem. To je res zapletena situacija. Bom pa vprašal nekaj o davčni zmogljivosti in pa uh, Eh, po zavarovanju za brezposelnost. Mi smo eh, pripravili poročilo v parlamentu, Prvonš je tukaj, ona se je ukvarjala s tem in nismo imeli proračuna za eh, evro območje. To je eden od načinov, lahko pa se davčno zmogljivost ustvari tudi na druge načine. Ena od prednosti take scheme, o kateri razpravljamo, bi bila, da bi Eh, ta schema bo nudila um, bistveno stopno eh, stabilizacije. Eh, stvar bi bila tudi avtomatična, ne toliko diskrecijska in to bi včasih krize prineslo veliko prednost. Glede na to avtomatičnost pa bi to do, v veliki meri um, bi lahko reševalo tudi moralna tveganja in nevarnosti in pa vprašanja. Uh, politične ekonomije. Zato me zanima, kako vi gledate na to orodje. Um, torej, da bi ta uh, davčna zmogljivost eh, bila učinkovita. Pa še SBBS, SBS to imenujejo in na tem trenutno delam. To je specifična schema, ki bi omogočila. Uh, to, da se ustvarijo neke enote za um, uh, imetnike nacionalnega dolga brez tveganja. S tem bi tudi zmanjšali to odvisnost oziroma povezavo z nacionalnimi bankami. Zanima me, kaj mislite o tem orodju. Hvala, gospod von Weizsäcker. Mm, postavili ste zelo pomembna vprašanja, eh, ki bi eh, si zaslužila zelo dolg odgovor eh, z moje strani. Moram pa biti kratek, tako da prosim razumite mm, to. Potrebujemo konvergenco, eh, konkurenco in pa stabilizacijo oziroma instrumente, ki bodo to zagotavljali, zato ker bo tako eh, ekonomska in monetarna unija bolje delovala. Nobene ekonomske in monetarne unije na svetu ni brez treh instrumentov. Mi smo od začetka krize naredili že bistven napredek. Uh, preoblikovali smo našo valuto in na to smo lahko ponosni. Eh, na tem uspehu moramo tudi graditi eh, za naprej. Eh, kar pa je za me bolj paradoksalno, pa je naslednje. Ne uporabljamo dovolj tistega, kar smo oblikovali v svojo korist, ko razpravljamo o reformah, predvsem o reformah evroobmočja. Včasih smo celo skeptični do svojih uspehov in uspehov to je negativna značilnost vsake politične razprave, ki poteka trenutno o tem. Zato moramo biti eh, odprti, um, eh, sprejemati nove ideje, zmanjševati um, moralne nevarnosti, ustvarjati um, stabilizacijske dejavnike. Um, to se mi vse zdijo pomembni elementi. Včasih se ustrašimo tudi velikosti instrumentov. E, ni nujno, da so to veliki instrumenti. Moramo jih samo ustvariti zato, e, ker bojo zagotavljali tisti manevrski prostor, ki ga naše gospodarstvo potrebuje. In če boste pogledali nazaj, e, boste tudi videli in boste verjetno presenečeni nad e, našim napredkom. Stvari, ki so so, bile, ki so se zdele ne mogoče pred petimi ali sedmimi leti, eh, so se zdaj zgodile. Verjetno bomo tudi pri teh zadevah, ki ste jih vi omenjali, potrebovali nekaj časa, ampak um, prizadevali si bomo za to, da bodo ti instrumenti čim prej na voljo v gospodarskem eh, smislu. Eh, lahko stanete mogoče dve minuti dlje. Jaz sem naslednji na vrsti, potem gospod Luke, ki ga ni. Pa še dva v okviru uh, eh, CatchDI. Če lahko mogoče se tista dva kolega v CatchDI omejita na eno minuto, uh, potem, uh, bo, uh, potem bo vse skupaj možno. Gospod Papadimulis, prosim, ena minuta največ. Hvala, gospod predsedujoči. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil gospodu Sentenu. Eh, predvsem me je zanimal konec programa v Grčiji, pa tudi pozitivni fiskalni rezultati grškega gospodarstva. Pomembno je, da ljudje v Atenah tudi to izvejo. E, veliko ljudi v Grčiji je kot Kasandre, ki napovedujejo katastrofo. Pred nekaj tedni sem slišal, da ste rekli, da na podlagi novih rezov v pokojnine, eh, ampak da to ni strukturni ukrep, da bomo eh, na podlagi tega dosegli eh, še določene cilje. In rekli ste celo, da mogoče te rezi v pokojnine ne bodo potrebni glede na pozitivne napovedi za leto 2019. Kaj mislite zdaj o tem? Eh, gospod Zarjanopoulos za nepovezane poslance. Ena minuta največ. Hvala, gospod Senteno. Eh, nadaljeval bom vprašanje predhodnika v drugačni luči. Če bi eh, se dogovorili o presežku, če ta presežek ne bo dosežen in potem ne bo, ali bo potem res prišlo do rezov pokojnin? po zakonu Katrugalos eh, v Grčiji eh, bo eh, do ljudje deležni določenih pokojninskih rezov, predvsem tisti, ki se na novo upokojijo, ampak ali bo poleg tega prišlo še do dodatnih rezov. Govorili ste tudi o novih načinih za upravljanje in pa o zaščiti stanovanj lahko v naslednjem letu pride tudi do množičnih prodaj, potem pa davčne obveznice oziroma državne obveznice, oprostite, kdo bo plačal za to? Ali se bo dolg razporedil med eh, davkoplačevalce? No pa še moje vprašanje za eno minuto. Navezujem se na Wernerja Langena. Vidimo, da so določene države v stagnaciji. Ali je to razvoj vsega? Eh, ki se nam obeta ali gre za posamezne primere. Zanima me, kako bo Evroskupina ukrepala v zvezi s tem. Eh, eh, hvala obema kolegoma, ki sta me spraševala o Grči. Rad bi vama zagotovil, da bo Evroskupina vedno delala na podlagi ocen, ki jih eh, poda Evropska komisija. Mi jih potem tudi pregledamo. Te ocene pa eh, zaenkrat grški napredek ocenjujejo kot zelo pozitiven. Grčija ni dobila pisma o osnutku proračuna tri cela pet je primarni eh, presežek, eh, oziroma to je pomemben cilj, eh, kateremu si bomo prizadevali. In vse napovedi kažejo, da bo Grčija to dosegla ponovno leta 2019. Vse stvari, ki so povezane z fiskalno politiko, moramo reševati v tem okviru in pa pod nadzorom komisije. O tem bodo tudi poročali jutri. Potem pa še negativna rast, ki ste jo tudi omenjali. Imamo nekaj primerov v um, tretjem četrtletju. Pri Nemčiji gre, zaradi, gre za začasne dejavnike, za avtomobilski sektor naprimer. in uh, zelo pozorni moramo biti na to, kako se bo odvijal ta proces. Ne sme pa nas biti strah e, te upočasnitve e, rasti, kajti imeli smo zelo visoko rast leta 2017. Politične ukrepe bi morali uporabiti za to, da se rast spodbuja na trajnosten način. In to eh, tudi pričakujemo za naslednje obdobje na vseh ravneh. Ehm, torej, tako v evropski kot eh, nacionalnih politikah bi se to moralo dogajati. Ehm, gospodu predsedniku smo eh, obljubili, da mu bomo omogočili, da bo odšel točno ob 11.30. Zahvaljujem se mu za njegov obisk. Zahvaljujem se tudi vam za vašo prisotnost in vprašanja. Upamo, da bo gospodarstvo šlo dobro. Mi pa bomo ponovno začeli čez minuto ali dve. Let me, let me remind you, we are now starting. Naj vas spomnim, da bomo zdaj eh, začeli s 15. točko. Poročevalec je Peter Simon. Bo kdo iz eh, SND um, eh, spregovoril v njegovem imenu? Da, dobro, potem ga ne bomo čakali. samo nekaj minut imamo na voljo za to točko. 15 minut. Zdaj samo še 11. Tako da bomo kar začeli. 15. točka, izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogočajo parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami. Gre za obravnavo predlogov sprememb. Odgovorni odbor je AFKO. Naš poročevalec oziroma pripravljalec mnenja pa je Peter Zimon. V njegovem imenu bo gospa Beres predstavila njegovo stališče. Um, to e, je prvič, da danes nadomeščam nekoga, mogoče pa bom potem še kasneje v naslednji razpravi tudi spregovorila kot e, poročevalka v senci. Peter Simon mi je uh, svoje mnenje pripravil v angleščini, tako da bom govorila tudi jaz angleško. V odboru Ekon je Peter Simon, eh, poročevalec za decentralizirane agencije. Pristojni odbor je AFKO, gre pa za izvajanje pravnih eh, določb in pa, eh, skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami. Đorđe eh, Šoplin iz ELS je poročevalec v odboru AFKO. 26. septembra je pre Peter Simon predstavil osnutek mnenja v odboru Ekon. Eh, bil je seveda omejen eh, s številom znakov v mnenju. 25. oktobra je potekal rok za predloge sprememb. 11 predlogov sprememb je bilo vloženih, 3 je vložila Kay Swinburne iz EKR, 2 je vložila Live Virnik iz Alde, poročavka v senci Alde je ona, eh, potem nekaj sem jih vložila tudi sama. Eh, so podpisnik je bil Peter Simon, pet je bilo takih, nekaj pa sem jih vložila tudi v svojem imenu. Predvsem smo se osredotočali na transparentnost eh, evropskih decentraliziranih eh, agencij in pa na njihovo odgovornost do eh, evropskih zakonodajalcev. Potrebujemo bolj jasno zakonodajo na tem področju. Mnenje se osredotoča na splošno obveznost decentraliziranih agencij, potem tudi na vključenost parlamenta v sprejemanje odločitev. In pa tudi vprašanje lokacije agencij se omenja. Predlogi spremem so se osredotočali na naslednje. Kay Swinburne eh, se je osredotočila predvsem na transparentnost kot na imperativ, torej da se zagotovi najboljša dodana vrednost za državljane in njihov denar potem eh, Evropski parlament mora biti pomembn, igrati pomembno vlogo pri odločanju. Eh, gre pa tudi za boljšo proračunsko učinkovitost, eh, ki se mora zagotoviti s tem, da imamo upravno podporo za agencije, ki si jo agencije delijo. Potem kolegica Virnik se je osredotočila na običajni zakonodajni postopek, tudi ko gre za določanje sedežev agencij, potem um, uh, evropske uh, institucije se morajo tudi dogovoriti o vlogah agencij. Agencije morajo delati v skladu s svojim mandatom, povečati morajo stopno odgovornosti s tem, da uh, odgovarjajo na vprašanja parlamenta in sveta in odgovoriti morajo najkasneje v petih tednih. Uh, poleg tega pa bi morali imeti vodje agencij tudi zaupne razprave s tem parlamentom. Agencije morajo eh, spoštovati načela dobrega upravljanja, odgovornosti in transparentnosti. Eh, potem pristojnost parlamenta je treba spoštovati vedno in eh, agencije bi morale imeti tudi neko skupno službo za upravno podporo. Torej, O tem je govorila že tudi Kej Swinburn v enem svojih predlogov sprememb. Komisijo pozivamo naj oceni trenutni režim eh, in pa vlogo Evropskega parlamenta pri spremljanju agencij. Eh, potem oceniti mora, v kakšni meri določbe eh, res omogočajo dobro upravljanje ali omogočajo tudi dovolj fleksibilnosti. Ehm, glede na vse različne profile agencij. Peter Simon se tudi eh, zahvaljuje vsem, ki ste sodelovali pri tem in ki ste vlagali predloge sprememb. Eh, trudil se bo, da bo predloge sprememb upošteval pri pripravi končnega mnenja, eh, seveda pa bo moral upoštevati tudi omejitve pri znakih. Hvala za odličen povzetek. Nobenega poročevalca v senci ne vidim. Bo pregoril, kdo imenuje les? Mislim, da ne. Kdo? Kdo drug? Ne. Gospa Virnik je ravno kar prišla v eh, dvorano. Eh, lahko predstavite stališče Aldeja. I don't know how far, how far you were on actually to which group. Thank you very much for waiting. Dear colleagues. Eh, hvala, ker ste me počakali, dragi kolegi. Eh, eh, gospod Simon, zelo zanimivo se mi je zdelo vaše mnenje. Pripravila sem nekaj predlogov sprememb, nekatere se dotikajo pomembnih točk. Vi ste spet podarili vlogo našega parlamenta. To je res v bistvu tistega, kar želimo doseči. Želimo podati jasno podobo tega, kako bi radi izboljšali sodelovanje in uh, komunikacijo med decentraliziranimi agencijami in našo institucijo. Eh, vidim, da se številni med vami strinjate eh, s poročevalcem, da je treba organizirati tudi redna srečanja z drugimi deležniki. Posebej je to pomembno za Evropski parlament. Eh, okrepljeno, okrepljeno komunikacijo bi uh, poudarila, še posebej, ko gre za sekundarno in terciarno zakonodajo. Na koncu pa bi rada um, podala tudi sporočilo za svet. V prihodnosti bi moral Evropski parlament imeti enako težo pri odločanju o sedežu agencij. Mi smo hiša evropske demokracije in eh, to je res upravičena zahteva z naše strani. Hvala, gospa eh, Virnik, da ste prišli k obravnavi te točke. Mislim, da drugih komentarjev ne bo. Ali pa eh, še nekdo želi besedo? Izvolite. Problem pri decentraliziranih agencijah je, da imajo preveč moči in uh, to tudi neposredno in posredno vpliva na življenja ljudi. Um, te agencije niso pod ustreznim nadzorom, glede na moč, ki jo imajo. In to je problem, ko vzpostaviš tako agencijo, um, bi jo morali tudi nadzorovati. In zato je ključnega pomena, uh, da zagotovimo nadzor nad agencijami in da te imajo svojo odgovornost, da nam odgovarjajo. Zato potrebujemo tudi čim prej mehanizem za spremljanje. Eh, najboljši pri tem, torej za zagotavljanje nadzora, bi bil Evropski parlament in eh, pri tem eh, se strinjam s kolegico, ki je govorila pred mano. Eh, ja, tudi jaz eh, naj izrazim svoje strinjanje. To, da so agencije decentralizirane, ne pomeni, da ne potrebujejo nadzora. Mm, dobro, hvala. Eh, še Pervonš Beres za komentar. No, glavni razlog, zakaj je to mnenje na mizi, je razprava, ki je potekala. Uh, v zvezi z medicinsko agencijo in pa bančnim organom, ko je šlo za prenos njihovih sedežev. Eh, in ključnega pomena je, da eh, dobimo pravo eh, možnost soodločanja, ko gre za sedeže agencij. Pa ne gre tukaj samo za preselitve agencij, Eh, vem, da do tega ne bo prihajalo tako pogosto, ampak eh, nasplošno za sedeže agencij. Eh, ko bomo vzpostavljali nove agencije, v okviru EMPLA bo vzpostavljena nova agencija in tukaj moramo pogledati, kakšna bo vloga parlamenta. Izhajati moramo tudi iz preteklih izkušenj. Potem odgovornost agencij, to je tudi pomembna tema. In mislim, da uh, v tem odboru skušamo uh, dosledno opravljati svoje delo, mogoče bi to lahko še izboljšali. Naj pa povem nekaj v zvezi s svojimi predlogi sprememb. Če si ogledamo ta uh, sporozum oziroma deklaracijo, ki je bila podana leta 2012, ta ima nekaj zelo natančnih uh, točk v zvezi s profilom agencij, z upravljanjem, z vlogo agencij in pri tem moramo biti previdni. Eh, agencije ne pokrivajo, oziroma določbe ne pokrivajo vedno širokega nabora agencij, ki jih imamo. Hvala. Res eh, te nisem hotel spregledati. Hvala za komentarje. 21. ali 22. januarja bomo eh, glasovali v odboru Ekon. Ehm, zdaj pa še 16. točka, um, s katero sem želel začeti malo kasneje, ampak ne, zdaj vidim, da prihaja gospod Gualtieri, tako da mu bom uh, predal tudi predsedovanje, da bo uh, sam predsedoval pri svoji točki in jo bo tudi predstavil. Hvala. Tako. Zdaj pa pridimo k 16. točki. To je eden izmed dveh zakonodajnih predlogov o nedonosnih posojilih. Gre za minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti. Preden dam besedo Ester, naj samo uh, povem tole, ne gre za vsebino, kajti o tem bom spregovoril kasneje, ampak uh, bi rad spregovoril o celotnem svežnju. Ne moremo enako hitro obravnavati obeh eh, predlogov, vendar pa to ne pomeni, da ne delamo tudi na drugem predlogu. Oba želimo zaključiti upoštevati je potrebno tudi odlično delo, ki ga je opravil svet in pravzaprav pospešujemo delo na področju podpornega mehanizma, hkrati pa si prizadevamo tudi na drugem področju. Tako da bi ta postopek zaključili pravočasno in da bi tako lahko vključili tudi drugi del direktive. Seveda pa to zahteva tudi soglasje sveta. To ni v mojih rokah, ampak vem, da so nekateri poročevalci v senci imeli vprašanje v zvezi s tem. Moje sporočilo je torej, ne, nismo pozabili na drugi del, ampak eh, hitreje obravnavamo ta del zaradi tega, ker je to pač mogoče zaradi splošnega pristopa sveta vendar pa seveda delo poteka tudi na preostalem delu bančnega svežna. In seveda želimo, da bi hkrati vstopila v veljavo oba dela. Nikakor ni v našem interesu, da bi obravnavali le en del svežnja. To zgolj v splošno pojasnilo. Ester, boš začela? Izvoli. Yes, thank you, Mr. Chairman, and also thank you, uh, co-rapporteur. I, I think... Hvala lepa, gospod predsedajoči in gospod soporočevalec. Mislim, da sem lahko hr- kratka. Vesela sem, da imamo skupno stališče, kajti imamo dva soporočevalca z različnima izhodiščema, tako da. Sva veliko dela opravila že pred pripravo samega poročila. Mislim, da sva uspela pripraviti osnutek, ki je izjemno sprejemljiv in ki se nanaša na še zadnje vprašanje dediščine iz obdobja krize. No, ni morda to zadnje vprašanje, je pa zelo pomembno. Veliko vprašanj se je pojavilo potem, ko je svet predstavil svoje stališče Želeli smo se hitro odzvati, to ne pomeni, da se drugi dosije počasi premika, ampak da tega pospešeno obravnavamo in upam, da to pomeni hitre rezultate. Upam, da bo Ekon lahko podal svoje sporočilo že pred vrhom evroobmočja. Želimo biti pragmatični, želimo se držati besedila sveta, tako da bomo lažje našli skupno stališče. Prvič so vključena vsa nedonosna pojasnila, predlog, ki sva ga pripravila, je preprost, kajti številne politične skupine so to želele in mislim, da smo z omejitvijo kategorij, namreč imamo le tri kategorije, uvedli takšen preprost sistem. Seveda pa mora biti ta tudi realističen in upoštevali smo tudi pomislike različnih deležnikov in političnih skupin. Želimo pa seveda spodbude za odpis eh, nedonosnih pojasnil, eh, posojil, če ta ostanejo nedonosna za predolgo obdobje. Glede na vaše predloge sprememb, eh, kolegi pa bova to poročilo še spremenila. Zaskrbljujoče je tudi vprašanje sekundarnih trgov, to je bilo že izpostavljeno pri prejšnji razpravi in potem je tukaj tudi vprašanje, ali naj bi prodaja nedonosnih posojil prenesli na drugo kreditno inštitucijo. Jaz nisem za to. Ampak kakorkoli že, počakali bomo, počakala bova na rezultate razprave tukaj v odboru. Ostaja pa tudi vprašanje obsega nedonosnih posojil. Potrebujemo ambiciozno direktivo za okrepitev sekundarnega trga za nedonosna posojila. S tem so bila povezana tudi vprašanja predsedniku evre skupine danes. Kar zadeva časovnico, pa mislim, da boste, gospod predsednik, vi več povedali o ambiciozni časovnici. Ja, časovnica vsekakor je ambiciozna, ampak v tem odboru pogosto slišimo kritike, da se stvari ne premikajo dovolj hitro. Zdaj lahko hitro dosežemo rezultate in če je to mogoče, potem to tudi storimo, prosim. Hvala lepa, zelo učinkoviti ste bili. Uporabili ste le malo več od polovice časa, ki vam je bil na voljo. Ni slabo, ni slabo in reči moram, da se strinjam za svojo soporočevalko. Zagotovo to ni bil lahek postopek zaradi različnih izhodišč, ampak jaz menim, seveda se veselim tudi vaših komentarjev, da je besedilo, kot je dejala Ester, ambiciozno, preprosto in da predstavlja trajnostno uvedbo ukrepa, ki je zelo pomemben ukrep, kajti gre za previdnostni podporni mehanizem za nedonosna posojila. Gre za zelo močan instrument, ki v veliki meri posega v celoten sistem in pomembno je, da imamo takšen instrument, eh, kajti to je del svežnja za zmanjševanje tveganja. Hkrati pa gre tukaj tudi za trajnosten instrument, ki želi preprečiti nepričakovane posledice. Recimo, Na ta način želimo preprečiti, da bi v stečaj šla majhna in srednje velika podjetja in podobno. Tukaj le ena izjema, ki jo je Ester že izpostavila in sicer gre za sekundarne trge, za deležnike, ki delujejo na sekundarnem trgu. Kakorkoli že, mislim, da je najn predlog uravnotežen in rad bi se zahvalil tudi avstrijskemu predsedstvu in pa svetu tukaj ti eh, svet eh, je pripravil zelo dober predlog. Veliko dela je bilo že opravljenega, torej najn predlog predstavlja re, le različico besedila sveta, temeljina besedilo sveta in vključuje številna določila sveta. poleg tega gre tukaj za prvi stebr, imamo pa seveda tudi drugi stebr. Obdobje za popolno devalvacijo je nekoliko daljše, to je pomemben faktor v okviru prvega stebra, medtem ko drugi stebr omogoča hitrejše in učinkovitejše postopke. mislim, da če tudi ta predlog ne ustreza povsem uh, mojim pobudam, da je to dober predlog z avtomatičnimi določili, ki pa omogočajo tudi dodatke v okviru drugega stebra, kot sem dejal. gre tukaj za nedonosna posojila. In eh, ko vidite tukaj nič, nič po treh letih, tukaj pravzaprav ne gre za nič, nič, gre za kritje. Gre za kritje v okviru računovodskih pravil. Dodatno kritje pa je kritje, ki ga zagotavlja podporni mehanizem. Torej, jaz menim, da je bolj logično, da imamo kritje za dve leti, potem pa podporni mehanizem. Sledila sva tudi pristopu sveta, kar zadeva kritje z nepremičninami. Tukaj gre za krajše obdobje in pa tudi kritje z premičninami. In poleg tega je krivulja nekoliko počasnejša. Zakaj? Zaradi tega, ker se moraš po štirih letih odločiti, kaj boš storil z nedonosnim posojilom. In če se odločiš za napačno spodbudo, potem ne moreš rešiti podjetja, ki bi ga lahko rešil. Torej potrebujemo kritje, ki zagotavlja neke vrste varnostno mrežo, ampak če greš z ukrepi predaleč, potem lahko ima to ravno nasproten učinek po tem počasnejšem obdobju pa gre krivulja hitreje navzgor. Gre torej za povezavo obeh uspodbud na pravilen način. Ni mi treba prav veliko dodati, glede drugih točk, kajti te so samoumevne, rad bi le poudaril eno točko za katero nisva našla skupne rešitve in to področje je edino področje, ki ostaje nekoliko odprto. In tukaj eh, gre za dve različni vrsti deležnikov na trgu, banke, ki so predmet strožje regulacije in pa druge deležnike. Torej mislim, da je potrebno najti rešitev, ki ne bo kaznovala določenih deležnikov na trgu in s tem mislim predvsem na banke. Kajti za banke bi imeli stroga pravila, za druge deležnike pa eh, pravila ne bi bila tako stroga in to bi jim zagotovilo dodaten manevrski prostor. Torej mislim, da se je potrebno izogniti negativnim vzpodbudam. Še posebej v zaskrbljujočih situacijah kjer lahko podjetje preživi z svežimi financami in kjer obstajajo določeni deležniki, ki so ta sveža sredstva pripravljeni zagotoviti. Torej, mislim, da moramo najti rešitev, se temu izogniti in to želiva soporočevalko tudi storiti. Seveda pa bo upoštevala vaše predloge, vaše predloge sprememb in eh, skušala bova najti uravnoteženo rešitev za to še zadnje odprto vprašanje. Hvala lepa. Sedaj pa za EKR v imenu Sandra Lunsa Bernd Luke. Ja, hvala lepa, gospod predsedojoči. Jaz sem prevzel to poročilo Sandra Lunesa, ki je postal obrambni minister v Belgiji zato ne govorim v njegovem imenu, ampak govorim v svojem imenu. Sem uh, novi poročevalec v Senci, najlepša hvala obima soporočevalcema za opravljeno delo. V razpravi je sedaj bilo izpostavljenih še nekaj točk. Rad bi se osredotočil predvsem na zadnjo točko, ki jo je omenil eh, Roberto in sicer eh, govorim o strukturnih vplivih, do katerih bi lahko prišlo. Eh, in na katere moramo biti pozorni. In sicer gre za banke, ki delujejo na sekundarnem trgu, ali bodo te podvržene enakim eh, pravilom kot banke na primarnem trgu. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do izkrivljanja eh, trga in do tako imenovane ustanovitve slabih bank. To pa nikakor ni zaželjeno kajti potem bi bilo preveč nedonosnih posojil prenesenih na sektor, ki ni predmet tako močne regulacije. Hkrati pa moramo paziti tudi, na možnost, da bi banke na sekundarnem trgu zahtevale nižja lasna sredstva za pridobitev posojil. Na to je potrebno paziti, zato da ne bo prišlo do prenosa teh nedonosnih posojil sem in tja. Gre za nižjo oceno tveganja. Mislim, da je to predvsej zapletena naloga in prave rešitve še ni. Trenutno, kot vidimo, tudi nimamo enotnega mnenja obeh soporočevalcev. Ogledal si bom to poročilo, potem pa bom seveda uložil predloge sprememb. Upam, da bomo našli pametno rešitev, kajti robusten trg za nedonosna posojila pod ustreznim nadzorom trga je seveda naš skupen cilj. Najlepša hvala. Thank you. Hvala lepa. V imenu skupine Alde, Ramon Tremoza. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Dobro, načeloma se mi zdi, da se obe veliki stranki strinjata, torej čestitati vam moram, kajti bil sem nekoliko skeptičen na začetku in mislil sem, da ne bomo dosegli sporazuma pred koncem mandata. Manjše skupine pa bodo skušali to zakonodajo še izboljšati tako da bomo lahko rekli, da smo storili nekaj koristnega. Do petka lahko vložimo predloge sprememb in mislim, da bodo člani moje skupine aktivni na tem področju. In eh, mislim, da bomo skušali razpravo zasnovati konstruktivno in izboljšati ta končni rezultat, ki ga lahko predstavimo kot zakonodajni svežen samo nekaj točk. Kaj menite o možnosti, da ne bi vključili le banke v to zakonodajo, ampak tudi druge finančne inštitucije, kreditne inštitucije? In kaj menite o možnosti, da bi Evropska bančna agencija pomagala pri vzpostavitvi smernic za podporni mehanizem? O tem bi bilo potrebno razpravljati. Seveda. se lahko zgodi, da donosno posojilo postane nedonosno posojilo zaradi neplačenih obrokov in kritje bi moralo znašati do 80 odstotkov, kar je dobro za nas. In še zadnja pripomba, ki sem jo želel podati, in to vprašanje sem zastavil še gospodu Senteno kreditne inštitucije potrebujejo previdnostne ukrepe za posojila, ki postanejo nedonosna posojila. Vendar pa imamo v Evropi različne sisteme, različne finančne sisteme z različnimi portfelji nedonosnih posojil. Nekateri sistemi imajo že učinkovite postopke za nedonosna posojila, drugi sistemi pa ne. Torej, to je situacija, v kateri se nahajamo. In to je potrebno upoštevati imamo tudi pravni okvir za nedonosna posojila, kot recimo zadnjo direktivo za plačila. Pogovarjati se moramo tudi o tem, ali potrebujemo ta splošen pristop. To je druga točka, ki sem jo želel izpostaviti. Najlepša hvala, upam, da bomo imeli plodno razpravo glede teh dveh točk. Hvala lepa, Sven Gigold. Hvala lepa, gospod predsedojoči oziroma hvala lepa soporočevalcema. Pozorno smo si ogledali osnutek poročila, pozorno sem prislušil tudi vašim pripombam in strinjamo se z veliko večino točk. Vendar pa menimo, da je predlog glede kalibracije nedonosnih posojil v Evropski uniji razočaranje. Devet let naj bi sedaj imele banke na voljo za kritje nedonosnih posojil, v primeru, da gre za kritje v obliki premičnin. Eh, za ostala posojila pa tri leta, če tudi kritja ni in to ne bo vodilo v zmanjšanje tveganja. V osnutku poročila parlament sedaj predlaga celo manj, kot je zahteval svet. In to eh, je nadaljevanje šipkega pristopa Evropske komisije. Primerjati je potrebno tudi svežen, ki ga imamo pred seboj, z pravili, ki veljajo v ZDA. Banke morajo odpisati dolg šest mesecev potem, ko je ta dolg klasificiran kot nedonosen dolg. Torej šest mesecev v ZDA, v EU pa devet let. Evropski odbor za sistemska tveganja je v svojem poročilu septembra 2018 zapisal, da je obravnava nedonosnih posojil v eh, ZDA izjemno uspešna in da so ZDA zmanjšale obseg nedonosnih posojil veliko hitreje kot Evropska unija. Ob koncu leta 2016 je obseg nedonosnih posojil presegal obseg nedonosnih posojil iz leta 2009. In glede na to, da je evropski sistem v veliko večji meri odvisen od bank, je eh, to še toliko bolj zastrašujoče. Videli smo, da banke lahko spoštujejo stroga pravila. Mi zeleni menimo, da bi morali biti strogi pri izpolnjevanju zahtev za uporabo podpornega mehanizma. Dragi kolegi, govorimo o točki, ki je še nihče ni omenil. Brez ustreznega zmanjšanja tveganja nikoli ne bomo vzpostavili evropskega sistema zajamčenih vlog, ki bo zagotavljal enako zavarovanje za vse državljane Evropske unije hkrati tudi ne bomo dosegli ustreznih predpogojev za evropski mehanizem za reševanje. Torej, če ne bomo našli rešitve tukaj, tudi ne bomo imeli evropskega tretjega stebra. Potrebujemo torej zelo stroga pravila glede previdnostnih ukrepov oziroma glede previdnostnega podpornega mehanizma za nedonosna posojila. V zeleni smo prepričani, da potrebujemo tudi minimalne standarde za posojilne storitve. Ne bomo pa dovolili, da bi bili ljudje pregnani iz eh, svojih domov zaradi neurejenih kreditnih inštitucij, ki kupujejo slaba posojila strani kreditnih inštitucij. Mislim, da moramo bolje zaščititi evropske potrošnike in zato bi morali doseči napredek tudi na področju direktive o nedonasnih posojilih. Mislim, da ne moremo sprejeti tega zastoja v svetu na področju direktive o nedonasnih posojilih. Najlepša hvala. Hvala lepa. Guje. Najlepša hvala gospod predsedojoči in hvala lepa soporočevalcema, ki sta pripravila dober osnutek poročila. Kar zadeva določila in pa časovnico, smo zadovoljni z predlogom komisije. Nimamo velikih težav z spremenjeno časovnico v osnutku tega poročila. Zagotoviti je potrebno boljšo zaščito in z tem osnutkom bi to dosegli. Želimo pa tudi klauzulo o posojilih eh, oziroma o stanovanskih kreditih. Vendar pa se bomo z varstvom potrošnikom predvsem ukvarjali, ko bomo obravnavali direktivo o nedonosnih posojilih potrebne so tudi smernice za banke, te pa ne vključujejo določil za varstvo potrošnikov. Parlament bi moral izkoristiti to priložnost in zagotoviti, da bodo banke vključili morale upoštevati donosnost hipotek eh, pri eh, nakupu posojil. Rad eh, bi spregovoril tudi o nepravičnih obrestih, ki niso primerljive z obrestmi v drugih državah članicah. Na Irskem recimo je prišlo do velike zmede glede hipotek in nismo vedeli, ali naj bi bile te hipoteke klasificirane kot nedonosna posojila. Zato potrebujemo tudi natančne kriterije za nedonosna posojila. Vem, da je to velika težava tudi v drugih državah članicah. Potem pa zavarzovano in. Zavarovana in nezavarovana posojila, to je nadaljne sporno vprašanje vendar pa pozdravljam namen Evropskega parlamenta, da zaščiti potrošnike. Hvala lepa. Marka Valja ni v dvorani in tudi ne Marka Zanja in tudi ne drugih članov EFDD. Torej, želi še kdo beseda? Če ne, lahko zaključimo. Želiš začeti? Ja, hvala lepa, kolegi. To je bil kratek, ampak osvežujoč krok prispevkov. Zeleni so eh, celo prehiteli Alde pri strogih določilih in sedaj se čutim bližje zelenim kot pa liberalcem. Kar zadeva ZDA in šest mesecev, to je točka, ki sem jo izpostavila, ko smo imeli prvo izmenjavo mnen, vendar pa sven, mislim, da smo, eh, da sva v manjšini, vendar pa bi bila zelo vesela, če bi nama uspelo. Potem pa je tukaj še gospod Ljuke in lahko bi vzpostavili konstruktivno koalicijo. Ja, prizadevati se je potrebno še pri liberalcih. Razprava, ki sva jo imela soporočevalca, se je osredotočala na alternative. Ko govorimo o alternativah, eh, gre za obresti in pa za časovnico. Nižje obresti in eh, krajši roki ali pa višje obresti in daljši roki. Torej nisem eh, za predlog liberalcev, razen če bi omejili časovno obdobje. O tem sva se s soporočevalcem eh, pogovarjala eh, in. Ne želim ponovno odpirati celotne razprave, želela sem le povedati, da sva se soporočevalcem o tem pogovarjala. Veliko drugih skupin je omenilo eh, druge finančne inštitucije in pa njihove učinke na trg. Še prav posebej, če bi ne bančnim inštitucijam dali konkurenčno prednost, mislim, da bomo morali poskrbeti za to, da se to ne bo zgodilo v okviru uredbe. Potem pa se bomo morali posvetiti vidiko potrošnika v direktivi. E, to se mi zdi najbolj smiselno, vendar pa sem pripravljena prisluhniti tudi vašim predlogom. Mislim, da sem s tem upoštevala večino pripomp in pa predlogov. Hvala lepa za ta osvežujoč, osvežujoč krok prispevkov. Naj se zahvalim ker se nisem na začetku tudi sekretarjatu za opravljeno delo. Hvala lepa. Najlepša hvala, tudi jaz se pridružujem Ester. Presenečen sem nad tem, kar je povedal Sven in tudi ne vidim logične povezave med prvim delom argumenta in drugim delom argumenta. Kaj ti vaš pristop v prvem delu bi povzročil probleme, ki se jim želite izogniti v drugem delu? če želimo prisiliti banke, da eh, prodajo netonosna posojila head skladom že po šestih mesecih, potem eh, se je potrebno zavedati, da eh, rešitev majhnih in srednje velikih podjetij ravno ni prva prioriteta na dnevnem redu teh skladov. Po drugi strani pa imamo strok sistem obveznega kritja nedonosnih posojil. Če se boste pogovorili z deležniki, boste videli, da ta sistem eh, ni tako blag, kot vi mislite. Kajti tukaj gre za povezavo med prvim stebrom, prilogo k temu stebru in pa pričakovanji v povezavi z nadzorom. Torej, to ni določilo, ki bi naj veljalo za vsa nedonosna posojila, ampak samo v primeru, ko bi inštitucije odločile, da je to potrebno. Prvi stebr pa je seveda zavezujoč za vse. Zato. tudi vsi v svetu menijo, da je zelo dobro, da smo uspeli našli, eh, najti rešitev. In sicer v zelo, zelo kratkem času. Na ta način bi lahko uvedli pomemben element v našo zakonodajo. To je predlog, ki močno posega v celoten sistem. Jaz sam ne mislim, da je to popustljiv ukrep. To je bil zelo boloč postop, boleč postopek za obe strani. Torej, po definiciji je seveda to kompromis. Nihče ne more biti, ne more biti povsem zadovoljen. Ampak eh, nikakor se mi ne zdi, da smo bili popustljivi. Ravno nasprotno. Mislim, da je to uravnotežena rešitev in seveda bo vas soporočevalko zagovarjala svoj predlog. Lahko vložite predloge sprememb, ampak prosim vas, eh, da ste resni in da tega ne izrabljate za propagando. Kaj ti, če se bo vsak ukvarjal zgolj s propagando, bo vsak imel drugačno stališče. To pa ni naš namen. V nekaj tednih nam je uspelo pripraviti veliko reformo našega bančnega sistema. In drugič, povsem se strinjam s tem, kar je povedal Bernd Luke. Vaša dilema je točno dilema, s katero sva se soočala tudi so poročevalko. Po eni strani ne želimo, da bi ne bančne inštitucije imele konkurenčno prednost. kot eh, je bilo rečeno, ne bančne inštitucije ne more zagotoviti dodatnega financiranja, poleg tega pa jim tudi ni mar za majhna in srednje velika podjetja, naprimer. Vendar pa se seveda moramo izogniti izmenjavi nedonosnih posojil med bankami zgolj zato, da bi se te izognile časovnim omejitvam. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi, in v besedilu sveta je eh, tudi nekoliko dvoumna uvodna izjava, ki jo bo, pojasn, ki jo bo potrebno pojasniti. Torej vprašanje je, kdaj prične teči obdobje za odpis dolga. Tukaj obstajajo različne možnosti. In tako je odprto vprašanje nezavarovanih posojil. In zato moramo razmisliti, kako bomo zagotovili ustrezen manevrski prostor, hkrati pa se bomo izognili vrzelim, ki bi jih lahko nekateri izkoristili. S tem se bomo zagotovo ukvarjali in seveda pozdravljamo tudi predloge, ki jih boste podali v okviru predlogu sprememb. Strinjamo se glede, glede temeljnega pristopa, pa tudi glede varovalk, vendar pa moramo najti ustrezno rešitev. Svet te rešitve ni našel, kajti ni je lahko najti. Zelo dobro pa bi bilo, če bi parlament našel uravnoteženo rešitev na to temo. Potem pa bomo seveda upoštevali tudi vse druge uravnotežene predloge sprememb. Seveda varstvo potrošnikov, to je tudi zelo pomembno, kaj ti tukaj gre za previdnostni ukrep in zato potrebujemo tudi direktivo in eh, soporočevalko potrebujeva vaše predloge glede uvodnih izjav tako da bomo ukrepili ta pristop. Najlepša hvala in seveda imamo predvsej kratek rok za vložitev predlogov sprememb 23. novembra do 12. ure in prosim, da vložite predloge sprememb v angliščini, kajti to bo predvsem ulajšalo najno delo. 6. decembra bi potem lahko obravnavali predloge sprememb in imeli že glasovanje v odboru EKAN. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo prekinili današnjo sejo in nadaljevali bomo ob 12.30, ne se upravičujemo, ob 14.30 s javno predstavitvijo. Potem pa bo sledilo imenovanje Andreja Enrije. Hvala lepa, s tem je seja zaključena.